Spoštovani kolegi, lahko prosim zasedete svoja mesta, da začnemo z današnjim zaslišanjem. Veliko veselje mi je, da lahko kot predsedujoča odbora IMKO pozdravim gospo Silvi Gular, z, naz, z mano sedi tukaj predsednica odbora ITRE, ki bo so predsedovala z nami, kajti današnje zaslišanje je skupno obema odboroma. Rada pozdravila tudi zastopnikom odborov Juri in Kult, pridruženih odborov, odborov stran in sede, ki so bili povabljeni na današnje zaslišanje. Za odbor Imko. Hvala, dragi kolega. Mi smo v odboru IMKO pristojni za dobro delovanje notrenjega trga, kot tudi za ukrepe glede odprave ovir za dobro delovanje notrenjega trga, tako na internetu kot zunaj njega, kot tudi za zaščito interesov potrošnikov. Pristojni smo tudi za politiko in zakonodajo, kot tudi za uveljavljanje predpisov na tem področju. Imko se že veseli tega zaslišanja, zato da pobliže spoznamo pristop gospe Gular k temu področju. Izvedeli bomo tudi, kako namerava kandidatka za komisarko obravnavati odprta vprašanja. Dobro delovanje notranjega trga je nujno potrebno za podjetja in za državljane. Seveda, če pravila Evropske unije veljajo za vse, zato moramo še naprej krepiti notranji trg, se izogibati razdrobljenosti in umetnim oviram med novimi digitalnimi trgi in tradicionalnimi trgi. Moramo zagotoviti, da se pravila in predpisi pravilno izvajo in tudi uveljavljajo. Rada bi pa udarila, da je bistvenega pomena storitveni sektor za to, da zagotovimo produktivnost, blaginjo, konkurenčnost in rast evropskega trga, kot tudi za dobrobit naših potrošnikov. Zato je naša dožnost, da zagotovimo, da je naša zakonodaja primirna za novo obdobje novih tehnologij in digitalizacije, da se spoprijemamo z izzivi novih tehnologij, da istočasno zagotovimo zaščito naših potrošnikov in enake pogoje za vsa podjetja. To je bistvenega pomena za naš trg. Zato bi rada izrazila, da so to vprašanja, ki nas zanimajo mm, glede prihodnosti, da delamo v dobro podjetji, potrošnikov in malih podjetij. Sedaj pa z veseljem predajam besedo predsedujoči odbora ITRE, gospe Valjan. Najlepša hvala, gospa Suter, lepo pozdravljeni vsem članom odborov, še posebej pozdravljam kandidatko za komisarko gospo Gular, ki bo predstavila resor, ki je v pristojnosti naših odborov. Današnje zaslišanje se predvaja v živo po internetu. Odbor ITRE je pristojen med drugim tudi za večji del resorja, ki bo dodeljen gospej Gular. Obravnavamo industrijsko politiko, nove tehnologije, mala podjetja, vesolje, informacijska družba, informacijske komunikacijske tehnologije in storitve. Zato je zelo pomembno za člane odbora ITRE. da uvidimo prihodnost v tem resorju za industrijsko politiko, za konkurenčnost Evrope in za razvoj novih tehnologij. Z veseljem vam bomo prisluhnili danes, eh, gospa Golar, in pričakujemo, da nam boste predstavili eh, vaš vidik. Začeli bomo z uvodno izjavo gospe Golar ki bo trajala 15 minut, potem bomo šli na prvi sklop vprašanj. Besedo bodo dobili predstavniki političnih skupin, potem pa bomo imeli še 18 vprašanj, ki bodo porazdeljena po političnih skupinah glede na sistem Dehont. Potem bo imela gospa Gulard še možnost za zaključno izjavo. Vprašanja bodo trajala minuto, na to bo dobila gospa Golar dve minuti za odgovor, potem pa boste dobili še možnost za dopolnjeno vprašanje, ki ne bo daljše kot eno minuto, odgovor bo trajal eno minuto. Torej, minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, minuto za dopolnjeno vprašanje in minuta za odgovor na dopolnjeno vprašanje. Dopolnjeno vprašanje mora biti v skladu s izvornim vprašanjem, torej, vas prosim, da ne odpirate novih tem. Naloga gospe Sutar in mene pa je, da nadzorujeva čas in omejitev časa. Zato prosim, da ste čim bolj učinkoviti pri zastavljanju vprašanj in pri odgovorih, zato da nama ne bo treba uporabljati kladivca in vas prekinjati. Tako, sedaj lahko začnemo s prvim delom našega eh, zaslišanja. Gospa kandidatka ima besedo. 15 minut. Gospe predsedojoči, gospe in gospodje in vsi, ki nas s pomočjo nove tehnologije poslušate od daleč. Veliko veselje mi je, da sem lahko zopet tukaj, veliko obrazov poznam in vesela sem vas, da, zopet, da vas zopet vidim. Moja naloga je, da damo mladim v Evropi priložnost, da živijo po lastni izbiri. Mi moramo zagotoviti spoštovanje soboščin, blaginje našega socialnega modela, vse to pa je odvisno od tega, če bomo pravilno upravljali tehnološki in digitalni premik in preobrazbo. Dobila sem poslanico od eh, predsednice von der Leinove, gre za zelo veliko potezno poslanico, veliko potezno nalogo, vendar pa bo to naloga celotne ekipe, celotnega kolegija komisije. Zato se vam jih že vna, že, jim že vnaprej zahvaljujem za pomoč in za podporo. V mojem resorju imamo pet zahtev. Prvič, kar je zahtevala gospa predsedujoča in da bolje uporabimo potencial enotnega trga. To je predpogoj za spodbujanje naše produktivnosti in odpiranje delovnih mest. V okviru pogajanj o brexitu smo bili enotni pri zagovarjanju našega enotnega trga in pri zagovarjanju in zaščiti tega, kar smo zgradili skupaj. Komisija in Evropski parlament si prizadevata za to, da bomo nadaljevali na tej poti. Prepričana sem, da se nam bodo države članice pridružile. Torej, skupaj bom sodelovala z nami za spodbujanje našega gospodarstva na podlagi notranjega trga. Vse to pa odpira geopolitične negotovosti, zato konsenzus ne bo vedno lahek. Vedno vem, da je, obstaja veliko pričakovanj, ki se razlikujejo. Nekateri zahteva več predpisov, drugi manj. Eni želijo več varnosti za živila, za kibernetsko področje, za digitalno področje, drugi pa želijo več svobode. Torej, Tudi storitveni sektor je trega, treba spodbujati, kjer je izmenjava zelo omejena. Zato se moramo odzvati na kritiko. Zato, da zaščitimo naš trg, se moramo spoprijeti tudi s kritiko. In to pot je utrla predsednica von der Leyen, ko je želela združiti trg s socialnim vidikom. Treba je uvesti imeti enakopravno minimalno plačo. Treba je podpreti konkurenčnost naših podjetij in obdavčiti velike tehnološke gigante. Zato bomo poskrbeli za pravično ureditev digitalnih platform. Želim tudi izvajati že obstoječih predpisov, kot tudi. se opravičujem, e, malce preglasno je in tolmači imajo verjetno težav, zaradi tega že vnaprej se jim zahvaljujem. V odboru Ekon sem sodelovala pri paktu za stabilnost. Mi bomo še naprej skušali izvajati vsa pravila. In sedaj še mala in srednje velika podjetja. Pri MSP-jih je treba biti čim bolj pragmatičen zakaj nimamo en, strategije za financiranje, za, pri, za to, da bi pritegnili kvalificirano delovno silo in tako dalje. Zato želim spodbuditi ravno to plat. Torej, mi imamo investicijska urodja kot Invest EU, vendar pa imamo tudi storitve, ki se tiče vsakodnevnih, ki jih je treba spodbuditi. Treba je spodbuditi sodelovanje MSP-jev na področju obrambe. Tudi to je del moje poslanice. Cilj je, da spodbudimo sodelovanje malih podjetij z velikimi družbami in da delujejo zunaj naših meja, zato da lahko pride do vračanja investicij. Treba je tudi povečati smotrnost uporabe sredstev za varnost, za obrambo, moramo doseči tudi več interoperabilnosti, kar pomeni, da moramo spodbuditi zmogljivosti držav članic, jih povečati in povezati tiste, ki sodelujejo. Vse sinergije moramo izrabiti med tehnologijo za obrambo in med civilno družbo, ko gre za odkrivanje novih vrst materijalov, transport in tako dalje. Pri obrambi in vesolje to ste omenili, tudi vesoljska politika je zelo pomembna, še posebej pomembna za odbor ITRE vlaganje v transport in tudi spodbujanje vojaške mobilnosti. Tretjič, skupna strategija za industrijo naša industrija je ustvarjalna, je zelo konkurenčna in proizvaja delovna mesta v Evropi. Vendar pa je treba to področje korenito preobraziti. Krožno gospodarstvo se mogoče sliši ne, kot nekaj abstraktnega, vendar pa, če si pogledate vso embalažo, ki jo odvržemo, odpadkov ne uporabljamo, ogromno je živilskih odpadkov. Torej, treba se je lotiti odpadkov, vendar pa je treba tudi pregledati možnosti, da bi postali bolj zeleni, da bi lahko izkoristili odpadni material in s tem um, spodbudili tudi bolj zelene načine predelovanja in zaščititi okolja. Cili, ki smo si jih zadali, torej, da dosežemo do leta 2050 oglično neutralnost, in eh, da dosežemo nično onesnaženost. To so zelo velikopotezni cilji. Ne samo zato, ker sem za to pristojna jaz, ampak zaradi tega, ker eh, bomo uničili naš planet, mladi to zahtevajo od nas, če ne bomo nič ukrepali. Torej, mi moramo tudi pohiteti na področju nekaterih tehnologij, zmanjšanje CO2, -ja, vodikove celice, mikroelektronika, baterije in tako dalje. Tukaj gre za mobilnost, za kakovost zdravstvenega diagnosticiranja in za boljši način proizvajanja energije moramo poseči v vrednostno verigo, kako bi lahko uskladili vse v določenem sektorju za doseganje določega cilja. Če tega ne bomo storili, bomo nazadovali in zaostali za drugimi deli sveta. Najboljša zaščita je, da smo odlični, da vlagamo v odličnost, da preprečimo, da bi mladi odhajali, drugam še posebej inženirji. Exascale je naš super računalnik, izdelali smo vesoljske programe, Galileo, Egnos, Kopernikus in eh, te so metode, ki jih lahko vzamemo za zgled in jih ponovimo. Imamo tudi zelo veliko obsežne projekte, ki smo jih razvijali skupaj z industrijo, ne samo v Bruslju, ampak mislim, da lahko skupaj okrepimo naš notranji trg znotraj našega trga in tudi zunaj. Sedaj pa nadaljem v angleščini. Četrta zahteva je povezana z zunanjo razsežnostjo notranjega trga. Zato, da zaščitimo naš trg, nekateri zagovarjajo protekcionizem. To ni rešitev. Evropo smo oblikovali mi ljudje z idejami in eh, z. Um, našim uh, načinom življenja. Mi moramo poskrbeti za to, da bo svetovna trgovina postala bolj pravična. Obstaja razlika med zaščito in protekcionizmom. Moramo biti odprti, vendar pa nemočni. Zato pa moramo ukrepiti urode, da se borimo proti nelojalni konkurenci. Vem, da vam je Phil Hogan že povedal, kaj ima v mislih glede tega. Moramo izboljšati dostop do javnih naročil, povečati investicije, še posebej, ko gre za tehnologije in bolj učinkovito uporabo naših eh, inštrumentov za zaščito trgovine. Moramo spodbuditi razvoj umetne inteligence, mreže 5G. Naprimer, Evropska unija lahko na tem področju postavi svetovna pravila. To smo storili pri zaščiti podatkov s pomočjo in z močno podporo Evropskega parlamenta. To smo dobili zelo dobro. Sedaj pa v Nemščini peta zahteva. S temi spremembami želimo bolje zaščititi naše državljane. Prednosti sektorja storitev je lahko razvita samo v skladu z našimi vrednotami. Skupaj z Margaret Vestager bova skupaj sodelovali v prvih stotih dneh za razvoj umetne inteligence. Poskrbeli bova za to, da bomo dobili novo zakonodajo za digitalne storitve, s čimer bomo odpravili 20 let staro direktivo o elektroniki in elektronskem trgovanju. Zato želimo poskrbeti za močan pravni okvir. Ukvarjali se bova s platformami zaščito uporabnikov in nediskriminacijo manjšin. Ravno tako je treba zajamčiti zaščito in varnost otrok. Moramo zaščititi predvsem svobodo izražanja in še posebej svobodo medijev moramo se boriti proti lažnim informacijam in vzpostaviti to ravnovesje med svobodo in med varnostjo ni lahko. Skupaj z vami želim delati za to, da bi vprašanja dobro razumeli, preden ukrepajo. ukrepamo. več, ko bomo vlagali v digitalno plat, več moramo vložiti v kibernetsko varnost. Zato bomo sodelovali s eh, skupno enoto za kibernetsko varnost, zato da lahko resnično storimo kaj na tem področju. Digitalizacija bo ključnega pomena, zato je ključnega pomena tudi izobraževanje in šolanje naših državljanov. Zato moramo poskrbeti za vse življensko učenje eh, o digitalnih orodjih, še posebej, ko gre za ženske. Premalo žensk je udeleženih v digitalnem svetu. Zato bo komisija sprejela akcijski načrt za izob digitalno izobraževanje v državah članica. Ko sem delala v Evropskem parlamentu, sem imela priložnost sodelovati v umestni skupini za boj proti revščini. Srečali smo se z ljudmi, ki so osebno trpeli zaradi revščine. Če mi boste pomagali in če me boste potrdili, bom poskrbela za to, da bom še naprej delala na tem področju in da bom poskrbela za to, da bom pomagali predvsem tistim, ki se počutijo zapostavljene. Zauzela se bom za dinamičen socialen eh, model in sektor in želim si, da bi merili naš uspeh potem, v kolikšni meri smo poskrbeli za najbolj ranljive, za to, da bo lahko sodelovali v digitalnem in gospodarskem eh, premiku. Torej, solidarnost in enakost je nekaj, čemur sem eh, posvetila celo življenje. To dolgujem moji družini. Tukaj se spominjam svojih staršev, ki so že preminili, moji izobrazbi in sem evropejka in francozila. 20 let sem delala v francoski diplomaciji, v Evropski komisiji z um, romanom Prodijem v Evropskem parlamentu, v evrosistemu. Raziskovala sem, napisala sem kar nekaj knjig o. Evropi in o državljanih. Organizirala sem tudi Evropsko gibanje v Franciji delala sem za inštitucijo Bergrun, ki, kar je vzbudilo kar eh, nekaj um, skrbi in dvignilo nekaj obrvi. Sodelovala sem v tej neprofitni fundaciji, sodelovala z univerzami na področju upravljanja in um, na področju boja proti homofobiji. Gospe in gospodje. Evropska unija je prebrodila desetletje krize, finančne, gospodarske krize. Zato moramo okrepiti finančni okvir. Doživeli smo tudi mi migracijsko krizo, ki je prizadela Evropo od shoda do zahoda. Sedaj se moramo uzreti v prihodnost skupaj moramo poskrbeti za to, da odgovorimo vprašanjem na, um, naših eh, državljanov, odkot prihajajo, kam želijo iti. Sodelovati moramo z vsemi sindikati, z delodajalci, z eh, podjetji, z državljani in se razume kot eh, bivša poslanka in koordinatorka odbora Ekon se zavedam, kako zelo pomembno je tesno sodelovanje med komisijo, ki pripravlja pobude, in Evropskim parlamentom, ki je eden od so zakonodajalcev. Če mi boste potrdili, obljubim, da bom tesno sodelovala z vami v vsaki zakonodajni fazi in vam bom prisluhnila vsakič, ko boste to želeli. Upam, da današnji dan predstavlja konstruktivno sodelovanje v naslednjih petih letih. Veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa Gular. Sedaj začnemo z prvim krogom vprašanj, torej predstavniki političnih skupin. Prvi ima besedo gospod François Xavier Bellamy v imenu skupine ELS. Lep pozdrav, gospa Golar. Za industrijo, trgovino in obrambo v Evropi potrebujemo močno strategijo, vendar pa tudi odločno ukrepanje obstaja tudi preiskava glede vašega dela v Evropskem parlamentu. Torej, moramo zagotoviti tudi zaupanje naših državljanov in da tisti, ki delajo v naših ustanovah, ne bodo mešani v škandale. Boste torej zadostili tem vprašanjem v državah članicah? Sodna preiskava še poteka. Seveda nismo tukaj, da vam bomo sodili, vendar pa mi v skupini ELS eh, želimo samo opozoriti na vaše besede. Kako to, da vaše delo, um, ne bo vplivalo na vaše delo v komisiji in da vaše delo v nacionalni politiki ne bo vplivalo na evropsko politiko. Najlepša hvala. Lepo, da ste mi zastavili to vprašanje, ker vam z veseljem odgovorim. Domneva nedolžnosti je pravica, zapisana je tudi v pogodbi Evropske unije, v listini temesoboši in v listini človekovih pravic. Že od 90-ih let v Franciji obstaja praksa, kjer vsakega ministra, ki ga preizkujejo, mm, eh, odstavijo in mora odstopiti. Torej, obstaja um, domneva, da so me preiskali. Sam mene niso preiskovali. ko smo imeli izredne razmere v času terorističnih napadov in poseganja v Maliju, v Maliju sem se odločila, da ne moram dovoliti, da obstaja kakršnokoli tveganje za pripadnike naših enot. Sedaj je situacija drugačna. V Franciji ne obstaja nobena preiskava o meni. Evropski parlament, to je sedaj drugo vprašanje, do sedaj v tem trenutku tudi nisem bila obsojena ničesar. Zelo močno se držim načela integritete. Generalni sekretar je sprožil preiskavo, zastavil mi je nekaj vprašanj v zvezi z eh, delovanjem mojega asistenta in zaprosil, da vrnem sredstva za asistenta, ki je odstopil. Torej, obstaja, v, obstaja razlika med primerom v Franciji, v, med primerom v Evropskem parlamentu in še posebej vas prosim, da spoštujete domnevno nedolžnost. Najlepša hvala. Kar se mi zdi odločilno je, da ste spravili vaše ministrstvo v tvegano situacijo. Ko ste odstopili, niste opozorili na pravilo, ki obstaja v Franciji. Torej, boste vi spoštovali standarde, ki veljajo v Evropski uniji, ki so bolj strogi od francoskih? Tukaj govorimo o načelnih vprašanjih za prihodnost. Če vas bomo potrdili, vas bomo potrdili zato, da boste oblikovali močno strategijo za Evropsko unijo, za Evropsko industrijo in obrambo. Če postavite v tvegano situacijo ministerstvo v Franciji, kako boste mislili, da boste dobili naše zaupanje, čeprav preiskovalni prestopek še vedno poteka? Kako boste lahko vi izvajali svoje naloge na miren način, glede na to, da ste upleteni v te afere? Popolnoma mirna in uh, samozavestna sem zaradi tega, ker me ne preizkuje, kot veste, obstaja postopek OLA, veliko krat pregleduje um, primere določenih um, kandidatov in poslancev, če obstaja postopek v državi članici zoper te osebe. Torej, ja sama menim, da ne obstaja konflikta interesov. Popolnoma mirna sem glede tega. Ne gre za to, da podcenjujem svoje delo v Evropski uniji, ravno nasprotno. Mislim, tako gre za človeška življenja, gre za nekaj popolnoma drugega. Gospod Melami, v tisku pišejo marsikaj. Seveda obstajajo določena pravila, določeni standardi. Sama sem odgovarjala za tisto, kar sem storila v Franciji in moja vest je mirna. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Šaldemo za skupino SD. Hvala za besedo. Ponovno pozdravljeni v našem parlamentu, gospa Golard. Se moram upravičiti, ampak nadaljevala bom v, na, iz isti način, se pravi, z nami ste bili pred leti in dejali ste, da je moškvičejo, da je zelo pomembno, da ne morete pravzaprav postaviti pod vprašaj kakovosti uh, eh, posameznika, kajte on je bil takrat malo vprašljiv. Ali se vam ne zdi, da je, so tudi vaše kakovosti malo vprašljive? Uh, kajti to ste že takrat izpostavili v zvezi z vašim kolegom Moskovičem. Gospa Golar. Najlepša hvala za vprašanje. Popolnoma spoštujem vaše delo, tudi sama sem ga upravljala. Zato vam bom z veseljem odgovorila na vprašanje. Ko ste zaslišali gospoda Moskovičija, sem mu zastavila vprašanje, ki je bilo povezano z upravljanjem finančnih javnih sredstev. To je bilo takrat, ko je euroobmočje doživljalo krizo. Nekatere države članice so spoštovale pak stabilnosti, druge ne toliko. In še nekaj v zvezi z vprašanjem glede vrnenih sredstev. Sredstva sem vrnila Evropskemu parlamentu, vaši inštituciji. Šlo je za pregled, če je asistent delal za me ali ne. Odgovor je bil, da pet let, kar je bilo sporno in eh, to se veliko krat eh, zgodi v primeru delodajalcev. Verjetno se strinjate z mano, ko gre za zaposlenega, ki je delal za vas. Pogodba je prekinjena, ne želite ga kaznovati in potem ni, ne najde tako zelo hitro svo, nove službe. Zato potem po nekaj tednih se to vprašanje zopet odpre. Gre za administrativni pregled, ne gre za preiskovalni postopek. Sama nisem obdržala teh sredstev. Ta denar sem plačala asistentu. Če bi takšen primer potem prišel na sodišče zaradi nepravilnosti glede odpuščanja, potem bi vi odgovarjali mm, za to prisotne. Hvala še dopolnilno vprašanje. Ne vem, morda bi morala govoriti v danščini. Ursula von der Leyen je v pismu o poslancu tudi zapisala, da je pomembno, da ne smemo imeti nobenih dvomov glede vaše integritete. 45 tisoč evrov je ogromno denarja. Tu sem že 14 let in nimam toliko denarja, da bi lahko povrnila tako velik znesek. Ampak mislim, da je zelo pomembno, da so naši komisarji čisti, se pravi, polni integritete. Ali ne mislite, da je to pomembno, gospa Golar? Čista sem. Spoštovala sem odločitev generalnega sekretarja Evropskega parlamenta. Znesek je enak plači plus socialnim prispevkom. Um, ne bom se sedaj spuščala v podrobnosti. Se ne strinjate s tem, da bi s plačami morali prispevati k socialni varnosti? Sama sem spoštovala odločitev generalnega sekretarja, ki je spoštoval mnenje Evropskega sodišča in to je, da če ima asistent dokazilo, da je delal za vas, mu morate plačati odškodnino oziroma, di, oziroma odpravnino. Torej, ne gre za kazenski postopek ali za kakršnokoli sankcioniranje. Šaranzova. Hvala, sedaj pa dajem besedo Diti Šaranzovi za poslansko skupino Renew Europe. Hvala za besedo, predsedojoča, draga Silvi. Zelo dobro te poznam. Poznam, da si te vem, da si zelo trdo delala za evropski projekt. Popolnoma ti zaupam. Vem tudi, da imaš vse kakovosti in spretnosti, da dobro opravi svoje delo. Danes pa bi rada o tebi slišala, ali si dovolj pogumna, ali si dovolj pogumna, da se postavi za vse štiri svoboščine enotnega trga. Zapisali si, da je akt o digitalnih storitvah najbolj pomemben. Nekdo pa mi je tudi povedal, da gre tukaj zlasti za storitve. To si bila ti in se strinjam s tabo. Brez storitev enotnega trga nikoli ne bomo zaključili. Gospod Wolkenstein in gospod Barnier sta bila največja zagovornika za enotni trg ki sta se dvignila nad nacionalnimi interesi, tako doma, kakor na ravni Evropske unije. Zanima me, ali boš tudi ti dovolj pogumna in ali boš tudi pozvale države članice, da prenovijo direktivo o storitvah. Najlepša hvala, hvala, da ste nas spomnili na moje delo. Tisti, ki me poznate iz Evropskega parlamenta, vedo, da sem se borila za enakost med spoloma, za bančno unijo in tako dalje. Vendar pa mislim, da ni prav, da tukaj velja samo pogum Evropske komisije. Gre za skupno delo komisije Evropskega parlamenta. Tudi države članice morajo biti za to. Industrija, kmetijstvo, podjetja morajo vedeti, da je Evropska unija nekaj dobrega, da predstavlja dodano vredno. Sama se strinjam glede tega, da v Evropski uniji obstaja velik potencial za odpiranje delovnih mest in eh, da lahko izboljšamo naš eh, storitveni sektor. Vendar pa je včasih prišlo do ravno nasprotnega, druž nekateri deli družbe so bili izključeni zaradi napredka, zato je treba to popraviti. Torej, pričakujemo novo zakonodajo o digitalnih storitvah. Uh, Um, zakonodajo bomo sprejeli tudi na področju mm, gospodarstva sodelovanja. Obstaja tudi, seveda, e, veliko pritožki prihajajo iz več strani. Če pa boste potrdili, želim, da sodelujemo, da bomo skupaj oblikovali stališča. Države vzhodne Evrope in v primerjavi s Francijo imajo različne tradicije, recimo zato imamo različne stališča in imamo drugačna pričakovanja. Storila bomo vse, kar lahko, da bomo resnično kaj dosegli na tem področju. Pa še dopolnilno vprašanje se bom vrnila na akt o digitalnih storitvah. Sedaj imamo različne zamisli, res je, da smo razpravo šele začeli. Pripričana sem tudi, da bo lahko parlament soblikoval vsa ta prizadevanja. Imam pa vprašanja za te. Z tem aktom ali nameravate okrepiti prosti pretok storite v Evropi in ali ne boste s tem aktom vzpostavili novih ovir ali se lahko zavežete k temu? Mislim, da smo v pogajanjih o Brexitu dobro zagovarjali naš trg. Naš trg je sestavljen iz štirih soboščin. In pomembno je, da ustrajamo pri tem tudi, ko se pogovarjamo z našimi državljani, da vidijo, kje so prednosti. Gre za svoboščine, gre za to, da lahko prosto potujemo, da lahko delamo drugod, da študiramo drugod, da se preselimo v drugo eh, državo, da pride do trgovine. Svoboda na internetu je ravno tako pomembna. Če ne bomo mi uredili tega področja, bodo to storili eh, drugi, tisti, ki imajo v rokah ogromne količine podatkov in tako dalje. Zato je pomembno, da spodbujemo svobodni pretok storitev in eh, svobodo eh, do ustanavljanja. Veliko krat gre za mlade, ki se preselijo ali pa da mlada, mala podjetja selijo drugam. Ne smemo uvajati novih ovir. Treba je prepričati predvsem nacionalne zakonodajalce za to, da skupaj ugotovimo, v katero smer hočemo iti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Marcelu Kolaji za zelene. Hvala za besedo, predsedojoča. Draga gospa kandidatka, tukaj sem. 250 tisoč ljudi je v Nemčiji šlo na shode in seveda obtožujejo ponudnike spletnih storitev, ampak komisija hoče še nadgraditi predpise o odgovornosti v novem aktu za elektronske storitve. Francija pa je sedaj sprejela zakonodajo v zvezi z sovražnim govorom. Nevladne organizacije v Evropi in v Franciji pa mu nasprotujejo. Zanima me, kako boste s tem aktom poskrbeli za spoštovanje človekovih pravic na spletu in da bomo spoštovali tudi načelo države izvore, tako da bodo naše podjetje lahko tudi zagotavljala čezmene storitve. Vemo pa tudi, da obstaja mikro filtriranje na spletu, kljub temu, da imamo zakonodajo na področju sovražnega govora in dezinformacij. Mislim, da potrebujemo drugačen pristop. Najlepša hvala, gospod poslanec. To vprašanje je zelo občutljivo. Gre za vprašanje, ki odpira vprašanje svobode. Evropa je edino svetovno gospodarstvo, ki ima zakonodajo, ki zagotavlja neutralnost interneta. z Evropskim regulatornim organom za elektronsko telekomunikacijo smo to uvedli. Z direktivo o trgovini smo uvedli odgovornost in 20 let je že od sprejetja te direktive. Torej, ne smemo postavljati pod vprašanj odgovornosti seveda lahko o tem še govorimo, gre za skupen postopek, torej, da skupaj preučimo to vprašanje. Omenili ste tudi vprašanje sovražnega govora. Sama ne bom usiljevala francoske zakonodaje Evropski komisiji, vendar pa mislim, da se moramo soočiti z realnim problemom. Tudi na internetu je veliko ljudi, ki spodbuja k sovraštvu, k terorističnim napadom, ki obsoja ljudi zaradi veroizpovedi in tako dalje treba je najti ravnovesje. In tukaj gre za politično izbiro. Gre za politično izbiro v demokraciji in izbiro Evropskega parlamenta. Imamo tudi v Evropski uniji imamo dva doma. Vi, ki predstavljate državljane in potem imamo še svet, ki zastopa države članice. Evropska komisija bo predlagala besedila, vi pa boste potem podali svoje stališče. Nočem biti arogantna, nimam odgovora, lahko pa oblikujemo odgovor skupaj. Hvala, sedaj pa je že ni Joron, oziroma še dopolnilno vprašanje, se upravičujem, gospod Kolaja. Izvolite, hvala. Imam seveda še dopolnilno vprašanje. V svezi s tem, o čem smo se pogovarjali čisto na začetku, za našo poslansko skupino je pomembna integriteta. Ko ste bili še poslanka, ste tudi od leta 2014 do leta 2015 prejemali ostale vire dohodkov. Pisali so tudi novi predsednici von der Leyen v zvezi s tem. To pa je že drugo vprašanje. Gre za vprašanje, ki ni povezano s prvim vprašanjem. Se pravi, takrat ni bilo nobenega protislovja interesov v zvezi z vašo funkcijo, ko ste bili poslanka. Zanima me, kako ste lahko v tistem času pravzaprav uskladili vse te obveznosti in ali boste nadaljevali s to prakso, ko boste komisarka. Dobro, to ni dopolnilno vprašanje, tako da, gospa Golar, ni vam treba odgovoriti na to vprašanje. Bom odgovorila, sem za svobodo na spletu in tudi za tukaj. Tudi sama sem v govoru omenila sodelovanje. Res je, to je bil možganski trust, torej think tank. Bili so pro-evropejci. Delala sem glavno z evropejci. Vse sem zakonito prijavila, vse je bilo zakonito parlament je takrat eh, in mislim, da še danes omogoča takšno poklicno dejavnost. Lahko rečete, da je to primerno ali ne, to je odločitev poslanca, ampak v pravni državi se lahko vprašamo, kaj je smiselno. In zato tukaj odgovarjam na jasen način, ampak ne moremo nekoga sumiti samo zato, ker je delal za nekoga. In zakaj smo delali? Zato, da bi promovirali um, integracijo. Maja 2013 v Parizu smo imeli javno predstavitev na Sions Po univerzi o um, zaposlovanju mladih, tudi Sven Gigold eh, ve za to. In eh, torej smo se zauzemali za to, da bi se ministri zauzemali za zaposlovanje mladih. To je bil naš načrt in tudi sedaj to želim početi, torej za pro-Evropo. Hvala, sedaj pa je res na vrste gospa Virženi Šaron za IDE. Vous être un peu surprise de vous voir ici, madame. Sem presenečena, ko smo videli tukaj, kaj ti morali ste odstopiti iz Makronove vlade zaradi uh, preiskav um, vašega dela, ko ste bili poslanka. Olaf pravi, da ste edina kandidatka, um, ki je te, v teku preiskave. Torej, niste dos, zadosti dostojni za francosko vlado, ampak zadosti pa, da greste v Bruselj za komisarko. Um, koliko francosko dobi um, 13 eh, tisoč evrov za to, da. Um, opravi telefonski klic. Govorili smo o možganskem trustu, torej 13 tisoč eh, evrov um, za to delo ste dobili, ko ste bili francoska poslanka. Uh, ali ste napravili še kaj drugega, um, kot pa na, napisali teh eh, par um, strani za teh 13 tisoč um, evrov? Ja, napisali ste eno poročilo v zadnjem mandatu. Um, šlo je torej za um, svetovno finančno organizacijo, um, želite globalni finančni pristop, to je zaskrbljujoče in suverenost um, nacionalnih držav um, je pomembna, pa vi očitno ne mislite tako. Kaj boste naredili um, za to, kaj ti kot rečeno. Um, mislim, da uh, je treba razčistiti te finančne škandale. Hvala. Gospa poslanka, na to vprašanje sem že odgovorila in sedaj še enkrat odgovarjam ne moremo nekoga sumiti brez dokazov. Ja, gled, delala sem v tem uh, možganskem društvu in tam smo delali v različnih stvarih, o organizaciji srečanj. To delo je bilo jasno, torej delala sem z um, ljudmi, ki potrjujo naše delo in dejavnosti. Morda vam te dejavnosti niso všeč, v redu, to je pač demokracija. Uh, imate pravico, da se ne strinjate z uh, mojim pogledom na svetovno upravljanje in vladanje ali pa da ne želite sodelovati na takšnih sestankih. Ampak še enkrat vam povem, leta 2013 smo bili v um, zelo težki fazi v krizi. Morali smo se približati ljudem na vse mogoče načine in pravite, um, da bi pomagali tisti, ki so ravno preglašeni, revni, um, da se pa z drugimi ne moramo pogovoriti. Glejte, potrebujemo dostop do vplivnih ljudi, tudi do nekdanjih eh, predsednikov državne vlade v Evropi iz različnih strank. Eh, Filip Gonzales, Mario Monti, Verhofstadt so bili tam, potem intelektualci kot eh, Didens, ki je um, bil iz Združenega kraljestva. In torej, uh, to je bil primeren krok za intelektualno razpravo. Ne vem, ali sem se predstavljal, da bo to nekega dne posočilo toliko težav. Um, ja, res je, vsote so visoke, to je res, ampak vseeno, te vsote so pač skladne z običajnimi praksami za takšna mednarodna posvetovanja. Poglejmo si interne izkušnje, sama sem predsedovala združenju. Uh, kjer je zelo pomembna sreča, lahko delam v štirih jezikih. In če so um, podjetniki, zasebni akteri menili, da je to primerna plača, potem mislim, da je treba pač um, zagovarjati takšno um, dejavnost, uh, ki jo lahko upravljaš kot poklicno dejavnost, tako kot je enako tudi za domnevo o nedožnosti. Hvala. Dodatno vprašanje. Hvala. Uh, ZDA so zgodovinsko pomemben partner za vse države članice. Ok, ampak niso pa evropejci. Prav tako, torej v bistvu. Um, to ni enako kot nas ključni interes, gre za omaševanje evropske zadeve. Pa še nekaj, ko ste bili um, europoslanka, ste se mešali s temi lobisti um, in to vas lahko spravi za drego, to dobro veste. Um, sedaj smo slišali um, nekatere, ki paničarijo um, in lobisti so vas na koncu podprli. Izjava finančnih interesov je bila izporna. Um, in bilo je, kot da se nič na koncu ni zgodilo. Potem odbor za pravne zadeve ni želel preveriti nekaterih podrobnosti za ta think tank. Potem um, Olivier Borgaren, uh, vodja tega think tanka, je tudi financiral kampanjo Makrona leta 2014. Um, torej um, so um, potekle določene razprave in številni poslanci um, torej ne odidejo ravno v Kalifornijo, tudi sama ne in zato uh, ne bi podprla vaše kandidature. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa poslanka. No, vse ne pričakujem vaše podpore, moram priznati. Ampak gled, poglejmo se vsebino. Povedali ste nekaj zelo pomembnega. Uh, ZDA, gledajte, to ni bil Pentagon ali pa vlada ZDA obstaja civilna družba, organizacije, s katerimi se lahko pogovarjamo, tudi ZDA. In treba razlikovati med predstavniki um, uradne vlade in pa drugimi zasebnimi akteri. Uh, Nikolaj Brion je Nemec, uh, mimo grede, morda vam to ni všeč, ampak je pa Evropejec in uh, živel je v Parizu, sedaj pa je v ZDA. In še nekaj, čezatlantske realnosti so pomembne za številne teme pred nami. To, da delamo z vrečani, v spoštovanju njihove pa naše neodvisnosti je smiselno in ne ve, zakaj je to problem. Veliko je tem, o katerih moramo pogovarjati se z američani in Kalifornija je tudi zibelka številnih podjetij, ki so zelo pomembna za prihodnost sveta in se zelo veselo, da sem opravljal to izkušnjo. Um. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Adamu Bielanu za IKR. E Izvolite. Hvala za besedo, predsedojoča. Gospa kandidatka, laboratoriji, tako zasebne kakor javne narave na področju raziskav, so seveda tudi povezani z inteligenco, z umetno inteligenco. Komisija bo seveda tudi vzpostavila zelo močan zakonodajni okvir na tem področju v prvih stotih letih, dneh v prvih stotih dneh. Zanima pa me, koliko časa pa boste potrebovali za izvajanje direktive o storitvah, kajti trenutne določbe te direktive dejansko zavirajo delo številnih zasebnih in javnih podjetij. Sveda, dejali ste tudi, da obstajajo takšne zavirajo zapore in ovire. Mislim, da morajo vaše prioritete tudi odražati to, kar ste dejali. Hvala. Um, umetna inteligenca je široko področje in ponižno se lotevam tega področja, ker ti um, v stotih dneh ne bomo mogli vsega narediti, um, gospi von der Leyen, pa veste, ker ste se zavezali napredko, ampak ne moramo vsega napraviti kar čez noč. Nekaj smo še naredili, treba razmisliti o etiki uporabe umetne inteligence in pa teh tehnologij. Uh, potem bomo šli naprej. Kot sem že prej povedala, glede storitev ali pa glede um, odgovornosti na spletu, liability on net, to je zelo široko področje, zato moramo delati skupaj. Imamo določena načela zaenkrat, ampak bomo videli, kakšni bodo rezultati testo, ko se bomo pogovarjali z gospodarskimi akterji na tem področju. Nekaj pa je gotovo. In to pravim predvsem za državljane, ki nas poslušajo. Tukaj ne gre za abstraktno razpravo. Te tehnologije naprimer, lahko tudi proizvajajo zdravila, postavljajo diagnoze. In ko sem bila v Bank de France, v francoski banki, sem gotovila, da se s tem lahko tudi preveri plačila. To so pozitivne tehnologije in ne smemo um, se bati teh novih tehnologij. Ampak moramo pa to ustrezno urediti kajti algoritmi na visoki ravni lahko tudi um, pomenijo diskriminacijo za nekatere. Lahko, naprimer, vam nekatere banke ne bodo posodile denarja, ker vaš profil ni primeren. Bomo delali na vsem tem um, v teh 100 dneh in posneje bomo pripravili predloge, uh, ki bodo poslani seveda vam, parlamentu, ampak še nekaj. Industrijski sektor je tukaj ključen ta se mora tudi vključiti v to delo. Um, včasih se zdi, da so oni predstavniki preteklosti, ampak ni res. Glede pri umetni inteligenci lahko vidimo, da um, tudi umetna inteligenca lahko marsikaj pomaga um, tradicionalni industriji. Še dopolnilno vprašanje. Prejšnji komisar za enotni trg ni mogel združiti držav članic svojo pobudo za storitve. Kako pa boste vi drugače ukrepali? Prejšnja komisarka je tudi ugotovila, da dobro namerne pobude niso uspešne in se ustavijo v zakonodajnem postopku. Če nameravate najprej zaščititi enotni trg, potem pa ga boste pravzaprav uničili, ali se boste umaknili, preden bo nastala huda škoda. Skaj, kot prvo bi rada pohvala um, delo gospe Bijenkovske. In kot rečeno, um, tukaj, kot sem že povedala, Evropski svet ima um, določene ambicije, tudi vsi predsedniki držav in vlad. Mislim, da se pogovarja tudi z ministri za konkurenčnost, v svetu za konkurenčnost. Tudi z njimi bomo sodelovali. Potem je pomembna tudi zgodba Združenega kraljestva. In eh, to, kar se zdaj dogaja, to je nekoliko žalostna zgodba, ampak eh, vidimo pa sedaj, da vendar notranji trg je pomemben. To pa že vidimo. Glede, gospod poslanec, predvsem mislim, da ne smejo več eh, sejati razkola med nami. Razkol, razlike pred nami sedaj niso najpomembnejše. Najbolj pomembno je, da sedaj druge države po svetu vlagajo v tehnologijo tam je veliko novih inženirjev in osvajajo nove trge in včasih ne spoštujejo pravil igre po svetu. To je sedaj prav prioriteta in na to se bomo osredotočila. Hvala. Pa še Katarina Konečna za Guje, ki je tudi zadnja govornika v prvem krogu. Hvala za besedo, predsedojoča. Draga gospa kandidatka, tukaj sem, ali me vidite? <laughs> Welcome. Uh, já, já musím říct, že pro mě jste opravdovou hvězdou, protože... Hočem povedati, da ste zame prava zvezda. Ste poslanka, hkrati pa imate še delo in pri tem delu zaslužite 10 tisoč evrov. Res ste neverjetni. Zlasti tudi vaše delo v možganskem trustu narekuje ogromno poguma. Mislim, da ste vsemogočni vse vam bo uspelo. Kaj ti sama se ne morem predstavljati, da bi imela dva dela. Res. Kapo dol. Sedaj pa bodimo resni. Odgovorni boste za izvajanje Evropskega sklada za obrambo. Povejte mi, kako bo vse potekalo, kakšen bo postopek. Poleg tega me tudi zanima, kakšen mehanizem za nadzor bo prijel Evropski parlament v povezavi s tem skladom. Potem pa še vprašanje v zvezi z turizmom. Odgovorni ste tudi za turizem, to je v pristojnosti generalnega direktorata za rast. V vaših odgovorih sem videla tudi nek prikaz turizma, ki je lahko tudi problematičen, zlasti če pomislimo na propadlo podjetja Thomas Cook. Bien, merci beaucoup, Hvala lepa, gospa, da ste pohvalili mojo energijo. Uh, no, gledajte, Evropski uh, sklad je zelo pomembno vprašanje in pravite, da je treba ta postopek skrbno spremljati. Postopek je kolektiven. Uh, deluje um, Evropska komisija, kolegi komisarjev in potem še odbor strokovnjakov, ki je odvisen od držav članic. Najprej se odloča uh, na začetku, ko se identificira projekt in potem se da jamstva. To je skupen projekt. Uh, uh, postopki so nepristranski. Bom komisarka, moj vpliv določen bo. Uh, ampak tudi vsi komisari drugi bodo imeli um, svojo vlogo. Ta sklad, kot rečeno, je pomemben zato, da se pomaga nekaterim SP-jem, tako da se ukrepi vloga vseh nas, kajti globalna varnost je trenutno morda bolj ogrožena, kot pa smo si mislili še par let nazaj. Prav zato moramo skupaj vlagati v to skupno delo. Uh, vsaj tri države morajo sodelovati naenkrat, torej eh, podjetja iz treh držav. Uh, In morda se bojite, da bodo velike države vse prevzele, ampak ne, ne gre samo za velike države. Obenem um, mora tudi mali um, MSP-ji um, sodelovati. Lahko še do drug sodeluje, ampak predvsem bomo vključili evropska podjetja. In mislim, da so evropski davkoplačevalci lahko veseli, kajti to je čisto normalno načelo. Kako bomo vse to nadzorovali? No, že sedaj um, lahko rečete, gledajte, da. Um, vam jaz to razložim v prihodnosti v parlamentu. Normalno je, da bom v prihodnosti prišla sem in se pogovarjamo o teh eh, vprašanjih um, tudi tukaj v parlamentu. To so pomena vprašanja in če želite se zavežem, da bom eh, to predstavila tudi tukaj v parlamentu, glede na odločitve iz kolegija. Hvala na daljne vprašanje. Ja, o turizmu niste govorili, ampak um, to zelo vpliva na notranji trg EU in to sedaj krha zaupanje evropskih državljanov. Nacionalni koordinatori in menedžeri um, imajo um, takšne pravice kot zaposleni v EU. To mora biti uh, v GD grov obravnavano v prihodnosti. Ja, turizem sem pozabil, se pravi. Um, torej, v Marseju, um, iz kjer sem ob sredozemlju, je turizem zelo pomemben. Se stala 10 odstotkov evropskega BDP in predvsem smo prva evropska um, svetovna destinacija. Um, mislim, da um, Češka s Prago, čudovitim mestom, prispeva k temu pomenu turizma in pa Evrope. Uh, No, tukaj pa ne gre samo za GD Grow, ampak za druge uh, direktorate tudi. Imam pa sedaj nekaj osebnih pripomp. Najbolj pomemben koncept je trajnost, kako poskrbeti za to, da čudovita mesta, gore, uh, pokrajine ne postanejo žrtve svojega uspeha. Tukaj gre za trajnost. Poleg tega tukaj še človeško vprašanje. Za turizem potrebujemo veliko osebja, to je včasih problem. Potem platforme, uporaba platform za sodelovanje, za promet ali pa za nastanitve. V nekaterih državah se je sedaj zgodilo, da naprimer, se um, apartmaji zelo intenzivno dajo ljudem in to je potem problem za okolico. Potem so tukaj še druga vprašanja, kot naprimer zaščita uh, pokrajine. Upam, da bomo o tem lahko govorili kdaj v prihodnosti. Hvala lepa, sedaj smo končali s prvim krogom in uh, sedaj predajam um, kolegu uh, uh, predsedovanje. V redu, sedaj pa gremo na drugi krok za posamečne odbore. Um, torej, minuta za vprašanje, potem eh, še ena minuta. Za nadaljno vprašanje, eh, Pablo Arias Echeverija je prvi imko EVP. Gospa kandidatka, vsi kazalniki kažejo na novo gospodarsko krizo, ki naj bi bila še hujša kakor prejšnja iz leta 2008. In seveda, mi imamo sedaj zelo dobro orodje za zaposlitev poslovanje, ki pa v zadnji gospodarski krizi ni učinkovalo zaradi protekcionizma določenih držav članic. Naši MSP in naši potrošniki so ogromno trpeli zaradi tega protekcionizma. In seveda ta protekcionizem je tudi zaviral sklenitev prostotrgovinskih sporazumov recimo na področju prometa oziroma moram tudi povedati, da niso upoštevali načela tehnološke neutralnosti. Mislim, da potrebujemo seveda ustrezne predpise za delovanje enotnega trga, enako velja tudi za digitalni enotni trg, ampak države članice ne izvajajo ustrezne zakonodaje dovolj hitro. Zanima me, ali bo komisija pripravila nov program za izboljšanje upravljanje enotnega digitalnega trga, tako da se bomo lahko zoprstavili protekcionizmu držav članic. Madame Goulard, for your answer. Gospod Goulard, prosim. Gospod uh, poslanec, hvala lepa, da ste vzpostavili to povezavo. Uh, uh, eh, zaprečujem, ne špansko ne govorim, da se vzpostavlja povezava med makroekonomijo, razvojem vseh gospodarstv in pa um, tveganjem recesije in pa tem, kar počnemo v tem odboru. Prav to pedagogiko potrebujemo, treba razložiti ljudem, da seveda želimo večjo blaginjo in um, o tem bo govoril tudi odbor uh, Ekon v parlamentu, ampak potrebujemo predvsem torej, podjetja, ki so uspešna, trg, ki deluje, digitalizacija, ki napreduje in pa ozelenitev gospodarstva. To je pomembno, vse skupaj. Ne vem, kakšne so zadnje makroekonomske napovedi. Prej sem bila v um, Bog de France, to smo spremljali. Sedaj vem, da se pojavljajo zaskrbljujoči kazalniki, tudi zaradi globalnega protekcionizma. Omenili ste ovire med državami, uh, članicami. Eh, to zmanjšuje naše, našo uspešnost. Ampak gledajte, naše evropsko gospodarstvo je del svetovnega gospodarstva. Sedaj iz ZDA dobivamo določene signale, prej je bilo drugače potem Kitajci um, na določen način gledajo na svoj razvoj, potem naprej nekatere države lahko spremljajo povračilne ukrepe in vse to lahko vpliva na širši kontekst. Potem je tukaj še Brexit, bomo videli, kaj bo sedaj z Brexitom, konec eh, meseca bomo videli, kaj bo napravila britanska vlada. Imate prav, treba je probiti vs potencial trga, treba je vsem razložiti in vse izobraziti, um, zakaj so prednosti um, trga pomembne. Včasih je treba na kratek rok kaj žrtovati, um, češ uh, nekaj uh, dobiš, nekaj izgubiš. Na vsak način pa bomo um, z notranjim trgom izboljšali naše gospodarstvo. In potem je tukaj še trgovina. Tukaj. Uh, v trgu imamo um, dve fazi, notranji in pa zunanji vidik. Sedaj mislim, da se preveč ukvarjamo s uh, Eh, odnosi med nami in se ne ukvarjamo z dosti s tem, kako je trg eh, usmerjen na mednarodno raven. Hvala lepa na dano vprašanje. Hvala za to pojasnilo. Vemo tudi, da imajo države članice tudi eh, določene pomisleke v zvezi z tem direktivo. Zanima me, ali se bo komisija odločila za uredbe in ne več za direktiv, kajti uredbe se neposredno uporabljajo v zakonodaj držav članic. Potem pa me tudi zanima, ali boste sprejeli še strožje predpise proti kršitvam, kljub temu, da so morda ti kršitve oziroma kazni politično sporne. Najlepša hvala najprej prvo vprašanje, uredba ali direktiva. Eh, ne povem, kakšna je moja osebna preferenca. Ne želim preveč pravil, ampak ta potem mora veljati. To potem velja za uredbo, kajte ta neposredno velja za države, potem ni roka za prenos in ni razlik. Eh, gold plating se to imenuje v žargonu. E no, ni tako zelo zlato, ampak eh, vseeno, gold plating. Potem direktivo smo eh, izumili zato, da bi spoštovali subsidijarnost in pa da nacionalni zakonodajalci in pa regije tudi imajo možnost, da se prilagodijo na ustrezen njim način. Moramo biti pragmatični, ne moramo imeti samo ene ali druge možnosti, eh, vedno direktive, vedno uredbe, pač potrebujemo najbolj prilagojen instrument. Ampak gledajte, ko bomo imeli direktivo, potem se države zavežejo k temu, da bodo to prenesle v zakonodajo. Z nacionalnimi parlamenti bi tukaj morali še bolj sodelovati. Eh, tudi sama bom šla v te nacionalne parlamente in bom videla, kako opraviti ta prenos. Potrebujemo več eh, dialoga med nacionalnimi in pa evropskim parlamentom. Ko sem bila evropski poslanec, ehm, sem poskušala sodelovati z nacionalnimi parlamenti. In kakršenkoli je že instrument, pomembno je, da se pravo uveljavlja. To je bistvo, sedaj pa gospod Gajer. Minuta. <clears throat> Frau Gula, ähm Gospa Kolar, nekaj moram še omeniti v zvezi z vašim asistentom. Vse ste zelo dobro predstavili, dejali ste, da gre za vprašanje osebnega upravljanja. Je pa res, da sedaj Olaf še vedno nadaljuje z preiskavo. In ko vas je gospa von der Leyen pravzaprav imenovala, vas je tudi policija zaslišala. No, v Franciji ste odstopili iz od svoje funkcije in moje vprašanje za vas je naslednje. Zanima me, pravite, da boste dobra komisarka, ne pa dobra ministrica za obrambo. Hvala za to vprašanje. Morda prej nisem bila se dosti jasna. Kakšna so dejstva? Ko sem prišla v Evropski parlament leta 2009, sem najela um, asistenta predhodnika, to je nekaj normalnega. Nisem imela političnih izkušenj, prišla sem iz civilne družbe, um, bila sem predsednica uh, gibanja v civilni družbi in ta asistent je delal potem pet let in sekretarjat parlamenta se je potem odločil, um, kaj storiti po um, tem, ko sem posredovala številne dokumente. In uh, torej ni bilo nobenih goljufivih namenov, to je bil zaključek preiskave. Ampak ob koncu prvega mandata, uh, torej nisem več želel lokalnega asistenta, kajti zdelo se mi je, da je ureditev um, mojega, moje pisarne neuronatežena. Zato potem nisem imela več lokalnega asistenta. In potem sva se prijateljsko rašla. In kot sem že prepovedala, po tem prijateljskem procesu, torej um, vse skupaj se je malce zavleklo, uh, kajti francoska delovna zakonodaja um, zelo ščiti um, zaposlene in to je tudi prav. In nisem želela um, um, tega asistenta neposredno odpustiti. Zato sem se na lastno uh, pobudo odločila, um, da um, ne bom ostala v francoski vladi, kot sem že prepovedala. V Franciji obstaja nek običaj, um, na evropski ravni ga sicer ni. Glejte, sama spoštujem neodvisnost uh, sodstva. Um, torej, lahko si predstavljate, da je to zame zelo pomembno. In bilo bi lepo, če bi bila ta zgodba že za menoj, ampak spoštujem neodvisnost sodstva. Um, po dveh letih se pač preiskava še vedno nadaljuje. Tako pa če, enako velja se tudi za Olaf in oba um, sta povezana. In sama spoštujem sodstva svoje države, spoštujem evropske postopke in spoštujem tudi odločitev odbora Juri, ki je menil, da se lahko tukaj predstavim kot kandidatka za vas. Hvala. Follower gospod Garš, nadaljno vprašanje. Ja, Dobro ste odgovorili na to vprašanje. Dobro. Če boste tudi spoštovali sodno prakso v Franciji, me tudi zanima, ali bo do vas tudi vložena tožba in če bo do tega prišlo, ali boste tudi odstopili kot komisarka. Gospod Gar, ne odgovarjam na hipotetična vprašanja, kajti ne morem sedaj reči, kakšna bo odločitev sodstva če bi me obsodili, potem je to eno. Ampak, gledajte, danes tukaj uh, je tudi parlament že presodil dejstva in v tem parlamentu sem prej delala. In parlament je potem pogledal, kako je bilo s tem asistentom. In um, upam, da bo šlo na koncu v sredo in če mi boste um, zaupali ta mandat, potem bomo sodelovali pet let. Uh, Glejte, glejte, če bomo šli po drugačni poti, potem glejte, če bomo pozabili na domnevo nedolžnosti, potem bo nekdo osumljen nečesa in bo v postopku in potem ne, ne bo mogel storiti ničesar več. Glejte, če si obsojen, potem mora sprejeti posledice. Seveda, um, takšne posledice je v redu, ampak zaenkrat gre za hipotetično vprašanje. Hvala. Sedaj pa gospod uh, Flego Renew. Poštovana gospođo Gular. Hvala. Gospod Gular, zelo vesel sem, da vas lahko nagovorim. Kot eh, poročevalec EPA eh, e za novo digitalno Evropo. Skupaj upam, da bomo vzpostavili novo podlago za digitalno Evropo. Evropska komisija je glede petih prioritet podala predlog, da 9,5 milijard eh, evrov porabimo točno za to področje digitalne Evrope. Tudi parlament je to pobudo sprejel. Ampak svet pa je nagnen k rezu proračunov. In kako bi lahko skupaj z državami dosegli to digitalizacijo našega gospodarstva in pa družbe, če pa bodo dejansko rezali proračun? Ali bi kot eh, naslednja komisarka se zauzeli za ta pomemben program Digitalna Evropa ali ne in kako bi poskrbeli, da ima na voljo zadosti sredstev v naslednjem finančnem okviru uh, eh, 21-27, eh, tako da bomo zagotovili celotno izvajanje. Hvala, gospa kandidatka. Ja, čakala sem na konec eh, prevoda. Ja, to je pomembno vprašanje omenili ste, da je to prioriteta komisije. Res je in bomo se bojevali za to, da bomo tudi zaščitili proračun, kajti 9,5 milijard za teh uh, sedem let, kot pravite. Gledajte, če to primerjamo z denarjem, ki ga porabljajo nekateri tekmeci za to temo, potem eh, ta, te, ta vsota ni tako zelo visoka. Seveda se bom čim bolj bojevala za to, da bo proračun čim bolj znaten tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. No. To pa ni odvisno samo od mene, marsikaj odvisno od širše finančne slike in pogajanj med državami in institucijami. Eh, v trenutnem proračunskem eh, okviru ni vse ravno enostavno, ni veliko manevrskega prostora. Programe, ki bomo sprejeli, morajo biti koristni. In tako lahko dosežemo čim več z istim denarjem. In države bodo potem, upam, da kmalo gotovile, da je pametno, da skupaj vlagamo čim več tudi na evropski ravni. Želimo pa tukaj pri tej temi kot prvo napraviti čim več. In če sem čisto iskrena, gledajte, kot lev se bom, kot levinja se bom borila, ampak nisem sama um, čisto pristojna za to, kako bodo dodelili te zneske. In treba je spoštovati tudi druge komisarje in podelke, ki se bodo bojevali za druga področja. Vedno pač treba na koncu razsojati. In sama um, sem bila tudi vedno za to, da povečamo pristojnosti parlamenta pri proračunu. In postopek je nekaj edinstvenega. Parlament nima enakih pristojnosti kot pa nek uh, drug uh, parlament, uh, nacionalni, ki lahko uh, stori več. Uh, In skratka, mislim, da moramo tukaj um, vsi imeti čim boljše možnosti. Hvala lepa, gospod Flego, na dano vprašanje. Hvala, pravzaprav nimam dodatnega vprašanja, ampak bi se vam rad zahvalil za ta pozitiven in specifičen odgovor. V naslednjih letih bo digitalizacija ključna za uspeh evropskega gospodarstva in tudi za celotno družbo. Zato moramo vsi delati na tem. Vsak del Evrope, eh, sever, jug, vzhod, zahod, mora imeti čim več koristi od tega programa v naslednjem programskem obdobju. In še nekaj za konec. Upam, da bomo um, poskrbeli za dobrobit vseh evropskih državljanov, ki pričakujejo nekaj od nas. Hvala lepa, uh, gospod Flego, gospa Gular. Um, ne, ne v mačarščini, ampak kakorkoli že. Uh, gospod Didje, Juri, odbor ILS. E Hvala. Um, Institut Bergon, torej še nekaj glede te vaše vloge. Uh, Tukaj ni šlo za um, to, da vas sumimo ali pa da postavljamo pod vprašanje to, da lahko upravljate dve dejavnosti naenkrat. Tukaj pač gre samo za, za dosti energije in pa uh, pameti. Um, to je vse v redu in nišče ne postala pod vprašaj vaše uh, inteligence um, in vaša inteligenca gotovo ni umetna, če si mi dovolite, da rečem to uh, glede AI. Ampak, gledajte, znesek, znesek je bil dvakrat višji, kot tisto, kar dobite kot evropska poslanka. Ali je bilo to pametno in previdno? In gledajte, me zanima, če bi takrat vedeli, um, da boste nekoč kandidatka za komisarko, ali bi sprejeli te vsote od Ameriškega instituta, um, torej ali bi še enkrat ponovili to, kar ste takrat napravili, če bi vedeli, da boste sedaj tukaj na tem sedežu. Monsieur Didier, Hvala lepa, gospod Didje. No, vem, da so to visoki zneski. In eh, tudi vem, prej sem to povedala v Nemščini, ne vem, če je bilo to v redu prevedeno, ampak več let sem se bojevala za um, boj proti revščini. In uh, vem, mar se kdo težko pride do konca meseca, um, tukaj šlo za nekaj drugega. In potem vedno je umetno primerjati različne stvari in pa te zneske. Um, mislim, um, da ste tudi um, pravnik in uh, bili ste v New Yorku in potem veste, kakšne so ameriške plače, saj veste, kakšne so tarife za svetovalce. Saj ne um, sodni vašega poklicnega življenja, ampak gledajte, pač imejte to v mislih. In še enkrat. Še enkrat, kako bi rekla, vključevanje. to, da pokrijemo vse vidike družbe. To se lahko zdi kot nekaj, kar prispeva k temu, da se čim bolje povezujemo. Eh, tukaj um, ste omenili ameriške interese iz instituta. Glede, ta se je v glavnem um, pogovarjal in pa sodeloval sem z evropejci, um, ne pa z brečani iz instituta. Ampak, gledajte, potem sem videla, um, kaj počne ta institut. Bilo je zelo zanimivo in tega gotovo ne obžalujem. Če se vam zdi nekaj zanimivega, potem greste pač po tej poti. Res to, kaj to je pa res zanima. Ampak nekaj pa obžalujem. Uh, to, kako se sedaj gleda na to. Danes uh, to poteka od ročne luči razprave. In ja, to je vaše delo, ok, razumem. Ampak danes res veliko, veliko govori o tem in sedaj bolje vidim, zakaj je to vprašanje tako bolj kočljivo in tega mi je pa žal, ker ti nisem si tega želela. Kot rečeno, želela sem napraviti stvari na določen način, sem se um, povezala s tistimi, ki so bili vplivni, inteligentni in sem z njimi sodelovala. Ampak ja, sedaj si morda mislim, da bi lahko to drugače napravili. Ampak takrat, takrat um, sem samo želela napraviti določene stvari, ker ti zdele so se mi zanimive. Um, tudi osebne interese sem imela. Ampak predvsem, kot rečeno, sem se zauzemala za. Um, Eh, te evropske interese. Ampak predvsem, gledajte, ti zneski so bili javni, napovedani. Če je nekaj zakonito in prijavljeno, potem ne vemo, če je problem, zakaj se o tem še govori čez par let. Um, ne vem, če bi bil to problem, potem bi se morali o tem pogovarjati že pred leti. Hvala na daljno vprašanje, gospod Didje. Hvala. No, gledajte, vaša pot in moja nista isti. Uh, sam eh, za nasprotje od vas eh, sem se odločil, da bom prekinil vse dejavnosti, ki so bile povezane z ameriškimi interesi. Um, torej, nisem bil več takrat pravnik v New Yorku, um, ko sem postal evropski poslanec. Torej, to je drugače, prekinil sem te dejavnosti. Ampak, ok, izven tega, ali nam lahko zagotovite, da v interesu, v okviru teh dejavnosti na institutu Baron nikoli niste uporabili zaupnih informacij? ki ste jih morda lahko poznali prej kot evropska poslanka ali pa širše um, iz časa, ko ste delali za Evropsko unijo v celoti. Gospa Gular. Hvala. Ja, to vam pa lahko zagotovim. Kot prvo, kaj sploh je delo evropskega poslanca? To ni izvršno delo. Seveda sprejemamo odločitve, imamo dostop do zaupnih informacij. Ampak gledajte, hvala Bogu je ta parlament zelo pregledna ustanova in delamo v različnih skupinah, odborih. Z vami sem sodelovala z Elizo Ferrero, naprimer, ki um, bo upala tudi naša kolegica, če um, se bo to seveda zgodilo. Glejte, večkrat smo imeli kompleksna vprašanja pred seboj in se med seboj pogovarjamo, seveda, in nihče nima dostopa do nečesa. Nečesar, kar bi bilo problematično. Glede, če vložite predloge spremen, potem imate en glas in potem je tukaj cel dolg proces. In ta proces je kolektiven, za celoten parlament. Nisem imela kakšnih tajnih informacij, nisem um, imela kakšnega večjega dostopa kot pa kdo drug, kakšen drug poročevalec. Skratka, ni bilo nobenih problemov, um, kot vi pravite. In gledajte, kot rečeno, um, nisem tukaj delovala v izvršni funkciji. Hvala, gospa Gebhardt, SVD. Uh, Hvala za besedo, gospa Gular še vedno ne razumem, zakaj pri vprašljivih ravnanjih z evropskimi sredstvi niste več ministrica za obrambo, ste pa sedaj kandidatka za komisarko. To je samo izjava, ne pa vprašanje. Sedaj pa imam vprašanje. Čisto na začetku ste omenili razprave o storitvah in te razprave moramo ponovno začeti. Citirala sem vas. No, našli smo konsens v zvezi z storitvami in se da vse temelji na načelu države izvora. Ali to pomeni, kar ste dejali, da bomo ponovno se odprli ali bomo začeli z nelojalno konkurenco. Ne vem, kako naj razumem to, kar ste dejali čisto na začetku. Prosim, da mi to pojasnite. Gospa Kular, gospa Gepard, ponavljam. Sama sedaj nisem v isti situaciji kot eh, junija 2017. Funkcija je drugačna in gledajte, kot komisarka imam eh, drugačne naloge. Seveda spoštujem kontinuiteto komisije, ampak takrat je bila stvar drugačna Glede, kaj lahko rečem, čisto iskreno. Takrat eh, se nisem počutila um, tako, da bi um, lahko takoj um, zapustila ljudi. To je čisto osebno vprašanje. Lahko se drugačnega mnenja, ampak samo povem, kaj se je zgodilo. Potem še druga razlika. Uh, proces je šel naprej, sem razložila, kako je bilo s tem. In še enkrat. Eh, ne bi tukaj ekstrapolirala, um, kaj ti sodstvo je sodstvo. Ampak um, najprej sem bila priča, potem pa se je preiskava stavila. Morda to za vas ni do, zadosti, to je vaša odločitev, gospod Gebhardt, ampak mislim, da je to pomembno podariti. Potem kot drugo. Um, glede um, storitev, um, kje je tukaj problem? Uh, ni liberalizacija storitev vse. Liberalizacija ni um, cilj sam po sebi, ampak želimo. Torej, šlo je za socialni trg. Um, mislim, da moramo napraviti čim več um, za te storitve po državah in obene treba tudi začititi delavce čim bolj tudi v preteklosti smo imeli že podobne zakonodajne akte in vedno smo dosegli nekakšno ravnotežje. Sedaj imamo še nove storitve, ki se vse skozi razvijajo. In kot je nekdo že prepovedal, sedaj se pojavljajo grožne za evropsko eh, gospodarsko konjunkturo in moramo poiskati um, potencijalne zaposlitve, ne pa za vsako ceno. No, gledajte, včasih me ta vprašanja presenetijo, kajti sama sem se vedno bojevala za minimalno plačo. Um, sem pričakovala vprašanje o tem, o minimalni plači, o boju proti revščini um, in tudi to je vse v programu gospe Vendelajn, uh, gospa uh, Gebhardt. Gospa Gebhardt, nadaljno vprašanje. Dobro, ta vprašanja so namenjene odboru za zaposlovanje. Kakorkoli. Imam še dopolnjeno vprašanje. Ni mi jasno, kaj ste mislili s tem, da bomo imeli razprave o storitvah. Čisto konkretno mi odgovorite na to vprašanje, ali boste predlagali predlog direktive oziroma uredbe, v kateri bomo urejali delovno pravo za delodajalce in delavce v gospodarstvu sodelovanja in platform. Se pravi, konkretno, da ali ne. Gut. Madame Goulart. Gospa Goulart. Tako je. Seveda, poskrbeti moramo za to, da bomo vključili nove oblike našega gospodarstva v nov zakonodajni okvir. Nočem reči, da bomo to nadzirali, ampak moramo preveriti, kaj se dejansko dogaja na trgu in da bomo tudi zaščitili delavce, ki pač delajo v teh novih oblikah dela. Zaščita je zelo pomembna, seveda danes se ne morem spuščati v podrobnosti, to bi bilo zelo prevzetno, moram se namreč pogovoriti še z ostalimi komisarji, kar pa bom tudi storila, če me boste potrdili za komisarko. Najlepša hvala gospod Blos v imenu zelenih. Še eno zelo pomembno vprašanje in to je afera Dieselgate. Še vedno imamo milijon vozil, ki onesnažujejo na evropskih cestah. 500 tisoč prezgodnih smrti nastane zaradi onesnaženosti. Torej, onesnaženost predstavlja zelo resno tveganje za zdravje ljudi v Evropski uniji. Torej, komisija se ni odločila, da bo ta vozila odpoklicala strga oziroma da bi potrošniki dobili kakršnokoli odškodnino homologacija vozil je še odprto vprašanje. Boste vi lahko udejanili te reforme in eh, sprejeli potrebne ukrepe. Nekatere države članice so napovedale, da bodo začele proizvajati samo vozila, ki ne izpuščajo nobenih emisij, naprimer Francija boste vi, če boste postali komisarka, podprli v komisiji te države članice. Najlepša hvala, gospa Gular. Najlepša hvala za to vprašanje. Res je, gre za zelo pomembno vprašanje zaradi onesnaženosti in zaradi posledic, ki jo, jo ima onesnaženost na zdravje. Gre tudi za vprašanje zlorabe potrošnikov komisija mora izboljšati pravila in nadzor testiranja vozil. Po reformi homologacij bo komisija dobila nove pristojnosti. Uporabila bomo vse pristojnosti, ki jih bo imela na voljo. Ne vem še sedaj, kako in na kakšen način. Uh, kajti nekatere države članice so še vedno zelo zadržane glede tega. Torej, pogledati je treba, kako bi lahko na terenu v realnem življenju stvari spremenili. Ne vem, ne poznam nobene čarobne formule, zato sama pa bom storila vse, kar lahko. Eno, kar nas lahko pomaga, je pritisk javnega mnenja. Vi, kot izvoljeni poslanci, lahko pritisnete na nacionalne vlade. Vem, da v nekaterih državah šencah to stranke še počnejo. Moramo preprečiti, da bi industrija lahko goljufala na takšen način. To je nedopustno. In način uporabe ukrepov sankcije je treba vedno izvesti takrat, ko je to potrebno. Najprej je treba prepričati, kajti s prepričevanjem lahko dosežemo dosti več, če ne pride lahko do sodnih postopkov in tako dalje. Seveda pa, če bo to potrebno, bomo uporabili vse razprožljive ukrepe in orodja. Gospod Blas, dopolnilno vprašanje. Torej, omenili ste nove predpise za eh, dejavnike skladnosti. Torej, kako bi lahko resnično dosegli, da bi te dejavnike začeli izvajati, čeprav je sodišče to reformo razglasilo za nezakonito. Boste vi to preklicali in poskrbeli za to, da bi lahko s temi dejavniki resnično kaj dosegli tudi na področju evropske zakonodaje. Potem se odpira še novo vprašanje in to je zakonodaja na enotnem trgu in kako bi lahko dosegli tudi na evropski ravni, da tako kot v Franciji bi tudi Evropi samo še proizvajali čista vozila, da bi se Franciji pridružile tudi druge države članice, kako bi lahko zakonodajo o notranjem trgu to dosegli. Gospa Gulah. Glede izvajanja zakonodaje lahko rečem, da je zelo pomembno, da komisija uporabi vsa razpoložljiva orodja. Tukaj ne obstaja nobenega dvoma. To bo veljalo za vse države članice. Če pa menite, da imajo nekatere države članice bolj napredno zakonodajo, V redu, to je treba pogledati. Nimam še jasnega pregleda nad različnimi zakonodajami v državah članicah. Ravno tako nisem strokovnjakinja za to področje. Ravno tako ne poznam francoske zakonodaje. Ko gre za umik besedila, če je to nujno, lahko komisija to tudi stori. Besedilo je sad našega dela. In preden umaknemo besedilo, predlagano besedilo, moramo pogledati, če lahko kaj izboljšamo že pri že obstoječem. Mi nimamo pravne možnosti umika besedila, kajti besedilo oziroma zakonodaja je lahko že prenešena do določene meni. Zato mislim, da bomo še delali na tem in pregledali celoten dosi. Gospod Marjani, ide. Najlepša hvala. Gospa Golar, odbor Juri, ki je zadolžen za pregled konflikta interes, je potrdil vašo kandidaturo. Medtem, ko je odbor zavrnil romunske, romunsko kandidatko in mačarskega kandidata, pri vas pa do tega ni prišlo, čeprav so to nekateri poslanci zahtevali da so poslanci skupine Renew glasovali proti, mislim, da je samo slučaj. Vi ste prejemali plačilo fundacije Berggren. Veliko krat so fundacije dobrodelne. Miliarder, ki financira to fundacijo, pa izvaja veliko gospodarskih dejavnosti. To sem želel povedati, kajti dobili smo pismo iz te fondacije, kjer se navajajo gospodarske dejavnosti. Zanima me konkretno, kakšne dejavnosti izvaja ta milijarder. Najlepša hvala. Glede odločitve odbora Juri, tukaj ne morem soditi, zakaj ste se tako odločili. To je stvar Evropskega parlamenta. Ta postopek ste uvedli pred kratkim. Če je prišlo do nepravilnosti, ne vem, to je pač stvar poslancev, da ukrepajo. V to se ne bom spuščala. Pravite, da sem bila zaposlena pri fondaciji Bugrund. Ne, to ne drži. Imela sem pogodbo zunanje svetovalke. To ni isto. Edino, kar lahko rečem, je, da ne poznam dobičkonosnih dejavnosti gospoda Bergruna, Delala sem samo za fondacijo, ki je neodvisen analitični center. Vi izhajate iz določenih načel. Vi ste bili minister, spoznate se na stvari, seveda spoštujem vaš način dela. Torej, vi izhajate iz mnenja, da ta fondacija ne deluje zgolj dobrodelno, da zagotovo opravlja kakršne koli gospodarske dejavnosti. Heinz Bergrün je Nemec, ki so ga preganjali nacisti in se je izselil v ZDA. V ZDA obstaja kar precej ljudi, med njimi tudi Madeleine Albright, ki je napisala knjige glede tega, da so zaskrbljeni zaradi tega, kaj se dogaja v Evropi. Američani pa če imajo željo potem, da razvijajo svoje ideje glede na njihova prepričanja. Vi lahko tudi ukrepate tako, kot želite. Imajo pač svoj način dela, delujejo in ukrepajo zaradi tega, ker imajo določeno družinsko zgodbo, osebno zgodbo. Njegovo družbo so preganjali nacisti in želi si boljšega sveta. Mislim, da je to čisto v redu. To sem vam želela povedati zaradi transparentnosti. Gospod Marjani, ne želim črniti nikogar. In samo um, opravil sem eh, iskanje po internetu in videl sem, da je gospod Bergrun eh, gospodarstvenik oziroma podjetnik, ki deluje na področju umetne inteligence, soluje s Kitajsko, na to podpira eh, raziskave na tem področju. Nekaj milijonov dolarjev je podaril tudi um, univerzi v Pekingu ima tudi delež v enem največji, največjih eh, družb za transport v ZDA. Ne želim črniti nekogar, želim pa samo zastaviti vprašanje. Bila, bili ste svite, svetovalka, verjetno ste imeli privilegiran položaj. Mar to ni vplivalo na sektor, kjer ste delali? Vi ste delovali na področju zakonodaje in vaša zakonodaja, naša zakonodaja bo vplivala na eh, gospodarske dejavnosti in življenje podjetij, kjer deluje. To je verjetno drži. Tisti, ki me poznajo, verjetno vedo, da ni tako lahko vplivati name. Seveda, vsakdo ima lahko svoje mnenje. Verjetno menite, da je najboljši način zaščite pred ameriško konkurenco oziroma kitajskim razvojem, da nikoli ne sodelujete z nikomer iz druge države. Sama osebno menim, mm, da to ne drži, da je ravno obratno. Ko gre za digitalizacijo, tehnologijo, je Azijsko-Pacifiška regija zelo pomembna regija. Upam, da mi lahko zaupate glede tega. Držala se bom strogo pogodb, ki nas zavezujejo komisarje glede neodvisnosti, glede države, glede osebnih interesov. Prepričana sem, da imate določene kontakte, vendar pa ni nobenega razloga, da bi demonizirali kogarkoli. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Krasnodemski skupine EKR. Najlepša hvala. Gospa kandidatka za komisarko. Moje vprašanje se nanaša na Evropski obramni sklad. Vi želite zagotoviti ustrezno sodelovanje v tem skladu za mala podjetja in tudi za druga podjetja, ki delujejo v drugih sektorjih. Rad bi vas vprašal, glede konkretnih korakov, ki jih nameravate storiti za to, da boste zagotovili čezmejno sodelovanje? Kako boste zagotovili, da prijemniki sredstev iz tega sklada ne bodo velike mednarodne obramne družbe, ki že sodelujejo v mednarodnem sodelovanju? Evropske službe za zunanje delovanje. Kako boste vi zagotovili, da bo resnično prišlo do spremembe v, na področju obramne politike? Najlepša hvala, gospa Gular. Cilj tega sklada je, da upelje spremembe. To bo namreč prvič in sama bom pač delala s tem skladom, kot ste ga oblikovali vi, se izpogajali vi skupaj z gospod Kolarsko. Torej, s tem skladom želimo spodbuditi mednarodne sodelovanje in pogoji za odobritev pogojev podelitev posojil je, da izpolne določene pogoje glede mednarodnega sodelovanja. To bo seveda vzpostavilo določeno dinamiko, odprlo bo novo finančno situacijo, podjetja bodo morala mm, imeti kaj znanje glede tega, lahko vključimo zagonska podjetja, mala podjetja. Ne vem, kakšen bo končen izgled. Vendar pa je cilj tega sklada, da vključimo več držav in da države sodelujejo. Glede tega se bomo odločali skupaj v kolegiju komisije. Ne gre za to, da bi dali prednosti nekomu ali komu drugemu. Glede na to, da bomo vključili mala in srednje velika podjetja, bo omogočilo, da bo prišlo do spremembe in eh, da bomo malce prevetrili ta sektor. Imamo tudi velike družbe, ki želijo sodelovati. Tiste največje družbe niso francoske družbe, to vam lahko zagotovim gre za inovacije glede brezpilotnih eh, letal, inovacije na področju novih materijalov in tako dalje. Tukaj lahko mm, zagotovimo sodelovanje malih podjetij. Najlepša hvala, gospod Krasnevski, za dopolnjeno vprašanje. Bi se strinjali z mnenjem komisarke Bjenkovske v pododboru sede, ko je dejala, da če bi dve, tri največje evropske družbe dobivale sredstva, tega ne, teh sredstev ne bi smele več prejemati po letu 2027. Najlepša hvala, gospa Golar. Sama verjamem temu, kar je napisano, če je v stilu zapisano, da jih je tri, so pač tri. Najlepša hvala, sedaj bomo dali besedo naslednji govornici, gospe von Hejen, ki prihaja iz odbora za kulturo. Gospa Golar, vi boste pristojni za zelo širok resor. Danes smo slišali, da ste že v preteklosti delali več različnih um, nalog, opravili več različnih nalog in delali na več področjih. Če boste delali na področjih, ki vključuje več vidikov, kako boste vi delovali na tem področju, eh, kot je kultura in ta sektor eh, gre onkraj samega trga in tržnih interesov, kako boste vi sodelovali s eh, komisarkama Vero Jurovo in Marijo Agri Gabriel za to, da boste zagotovili celovit dostop mm, do oblikovanja politike o medijskih storitvah in medijih in kako boste vplivali na program Ustvarjalna Evropa tudi z vidika medijev. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa poslanka. Tukaj gre za multitasking. Pravijo, da so ženske zelo dobre v tem. Sama bom zastavila prednostne naloge, vendar pa ne v smislu, da bom dala prednost kakršnem koli sektorju. Resor je res širok in obširen, to drži. Nisem sama eh, oblikovala tega resorja, ampak bila to na novo izvoljena predsednica von der Leyen. Ta resor je treba izrabiti na inteligenten način. Sem spada vse, kar je industrija in kar je kultura. Če želimo proizvajati dobrine in izdelke, moramo vedno spodbujati tudi kulturo, zato da smo odprti in s tem obogatili tudi našo industrijo, še posebej v zelo dinamičnih sektorjih, kot je kinematografija, filmska industrija, um, igre, videoigre in tako dalje. Moramo ostati vodilni tudi na področju tradicionalnih industrij, digitalne industrije in na področju kulture. Pozorna bom na te sektorje zaradi tega, ker menim, da je sodelovanje na tem področju zelo pomembno. Z komisarkama bom seveda tesno sodelovala sodelovala bom na področju Invest EU, Stvaralna Evropa in tako dalje. Sodelovala bom z Marijo Gabriel, ki je že opravila svoje zaslišanje. Z gospo Jurovo pa bom sodelovala na tem področju in to je svoboda, liberalizem medijev. Svoboda tiska in tako dalje. Tudi tukaj bova sodelovali. Ne morem sedaj danes povedati, kakšna bo dinamika sodelovanja znotraj komisije, vendar pa se bom držala načela ekipnega dela, kolikor bo to mogoče, gospa Van Heen. Um, zastavila sem vprašanje o audiovizualnih medijih. Direktiva o audiovizualnih medijih je stopila v veljavo lansko leto in sedaj jo izvajajo države članice. To je bilo eno najpomembnejših zakonodaj na področju tega sektorja. Imamo proizvajalce storitev, spletne trgovine, ki prodajajo takšne storitve in tako dalje. Vse to je pokrito s to zakonodajo. To predstavlja tudi temeljni kamen za nadaljno zakonodajo o platformah, videoigric in tako dalje, kako vi predvidevate, na kakšen način boste začeli z delom o izvajalcih storitev spletne trgovine. Zakonodajalci so oblikovali načelo odgovornosti. Nimam nobenih namenov, da bi to spremenila. Seveda bi lahko razpravljali o tem, če želite to spremeniti. Potem, ko se bomo pogovorili z vami, s predzastopniki sektorja, s kolegi v komisiji, kaj ti. Eh, s celotnim kolegem smo se srečali samo enkrat in to v Žanvalu. Vendar pa sama ne morem odločati o tem, kot veste, gre za resor, ki ga pokrivajo tudi drugi. Glede direktive, ki ste omenili, menim, da je treba počakati, da vidimo, kako jo bodo države članice izvajale. Države članice morajo direktivo prenesti, delo poteka počasi, to smo že zagotovili, vendar pa videli bomo, kaj bomo storili, vendar pa je treba najprej pregledati izvajanje, preden se lotimo spreminjanja. Najlepša hvala. Gospod Karlskind skupine Renew. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa Golar. Delali ste na evropskem področju, delali ste v poslancu, delali ste v francoskem gibanju za Evropo, bili pa ste tudi predsedujoča med skupine za boj proti revščine, socialno gospodarstvo socialne družbe, ki se prizadevajo za vključevanje in vključevanje socialno prikrajšanih na trg. Vse to so pomembna vprašanja. Imamo torej model socialnih družb ki vključujejo invalide in socialno prikrajšene. Boste sprejeli ukrepe za podporo tem družbam, ki delajo v socialnem gospodarstvu in prilagodili direktivo z tega področja na zahteve novih podjetij, ki delajo v socialnem gospodarstvu. Res je, gre za zelo pomemben sektor. Ko sem bila izvoljena, sem to ugotovila. Ko delate na terenu, vidite, da socialno gospodarstvo ponuja delovna mesta za tiste, ki zaradi življenjskih okoliščin težko dobijo delo in ki jih ni lahko integrirati in vključiti v najbolj konkurenčna podjetja. Zato je socialnega vidika zelo pomembno orodje za vključevanje in za vzpostavljanje zdravega tkiva v družbi. Vem, da gospa Toja dela na tem področju v Italiji in vemo, o čem govorimo, ko obiskujemo teren. Imamo tudi zeleni sektor, ki je ključnega pomena za ta odbor. Na tem področju imamo ogromno pobud na področju mobilnosti na področju zmanjšanja potrošnje določenih proizvodov in tako dalje. Spominjam se svojega obdobja v Evropskem parlamentu v prvem mandatu, kjer smo veliko govorili o tem. Potem smo imeli druge prioritete, ki smo jim dali prednost. In Um, zastavili ste mi konkretno vprašanje, omenili ste javni trg. To pomeni, da ne smemo pozabiti, da na tem trgu deluje dvoje, torej tisti, ki dajo pogodbe in uh, tisti, ki jo preme. Torej, komisija ne more prisiliti podjetja, uh, da se odločijo za to, da dajo naročilo enemu podjetju ali drugemu. Moramo pa drugače doseči, da bo trg javnih naročil postal bolj zelen. Najlepša hvala, gospod Karstin. Dopolnjeno vprašanje. Pravni status teh podjetij je raznolik glede na države članice gre za različne oblike in boste spodbuli države članice, da bi odpravili te razlike za to, da bomo tudi tem podjetjem omogočili svobodo tega, da ustanovijo družbo, kjer želijo. Spominjam se, da gre predvsem za podjetja, ki imajo zelo močen lokalni pečat. Delujejo za kohezijo v naših družbah. Torej, dobro poznajo družbo države, kjer delujejo. Vendar zakaj ne? Vem, da obstaja ideja potem, da bi spostavili Evropsko fundacijo za to, da bi delovali čezmejno. Mislim, da gospod Nikola Ber deluje na tem, da bi imeli izmenjavo med zaposlenimi mm, v Evropski uniji, da bi delovali čezmejno. Torej, dala bom smernice, delala bom tudi na tem področju, to bo eden od najmanjših nalog mojega dela. Podrobnosti pa bomo postili za kasneje. Mislim, da lahko z InvestEU dosežemo veliko. Sedaj pa na vrsti gospod Zulo, ki je nepovezan poslanec. Hvala za besedo, gospa kandidatka. Vrnil se bom na nekaj zamisli, ki ste jih danes že veliko krat izpostavili. Omenjali ste tudi cilje, ki jih boste zasledovali in sicer, da želite imeti oglično neutralno gospodarstvo, tako da spoh ne bomo izpuščali toplogrednih plinov. Mislim, da če bomo dosegli ta prehod, ki temelji na krožnem gospodarstvu, moramo najprej poskrbeti za trajnost naših proizvodov. Vsi vemo, da gospodinski aparati, avtomobili ne trajajo več toliko časa kot časih, da se hitro pokvarijo. To ni stržno in trajnostno. Zanima me, kako boste to urejali v okviru ustvarjanja daljše življenjske dobe proizvodov. Hvala, res sem vesela, da lahko tudi slišim italijanščino. Kaj ti zdi se, da danes ni z nami ogromno italijanskih poslancev, ki bodo govorili? Torej, trajnost, načrtovana obsolenca. Ja, moram povedati, da imamo pristne cilje pri komisiji. Na takšen način bomo tudi izpolnili pričakovanja naših državljanom. Našim državljanom moramo pokazati, da Evropa deluje za njih, ko grejo recimo v trgovine, da dobijo izdelke, ki so zdržni, brez plastike. To so seveda naše prioritete, moram pa biti vseeno skromna in previdna. To je lahko tudi priložnost za velike sektore v našem gospodarstvu. S tem bi lahko ustvarili nova delovna mesta. Moram pa povedati, da tekstilna industrija, živilska industrija morata tudi prilagoditi svoje proizvodne procese. Tukaj smo začeli, res pa je, da nismo še dosegli ogromno napredka. Potem pa ste že omenili to načrtovano nagrajeno obsolentnost proizvodov. Vem, da je to že sestavni del obzorja 2020. Kaj bomo storili, ko recimo uh, imamo stare proizvode, ali jih zavržemo ali jih prodamo naprej. V mojem boju proti revščini sem veliko krat obiskala tudi Italijo. Vem, da je v Italiji ogromno združen, ki se borijo proti živilskim odpadkom. Ja, tudi to moramo izboljšati. Čaka nas še ogromno dela, res pa je, da moramo biti zelo skromni. Naš cilj je, da spremenimo življenje na bolje. Ne bom pa več govorila v italijanščini, kajti zapiske imam v francoščini. Um, Gospod um, Zulo, imate še dopolnilno vprašanje? Hvala za to pojasnilo Silvi. Res sem tudi vesel, da bo komisija se v naslednjem mandatu še bolj borila proti odpadkom. Moram pa tudi povedati, da če bomo spodbujali trajnost, bomo tudi spodbujali nov družbeni model, se pravi ustvarjanje lokalnih delovnih mest, ki jih ne moremo potem premakniti iz nekaj neke regije. Na takšen način bomo tudi obnovili, poživili regije. In če bo to cilj nove komisije parlamenta in sveta, bomo zelo hitro tudi dosegli otipljive rezultate. En cilj, recimo, bi lahko bil, da ljudje, ki prodajajo proizvode, ponujajo po dostopni ceni rezervne dele teh proizvodov. Mislim, da je ta cilj, ki ga moramo zasledovati. Hvala, gospod Zulo, gospa Kolar. Seveda, volja obstaja in prav imate. Ljudje moramo malo prisiliti, ampak ne samo prisiliti, treba jih je izobraziti, kompetenci, kampanje ozaveščanja so zelo pomembne. Poleg tega pa moramo ljudem dati tudi dovolj časa, da se lotijo teh sprememb. Prav imate tudi, komisija se je lotila dela na področju boja proti odpadkom. Pogledali smo si recimo končni proizvod, to, kar smo pravzaprav porabili in ugotovili smo, da je treba spremeniti celotno proizvodno verigo, tako da bomo v okviru te verige zmanjšali tudi količino nastalih odpadkov. Seveda, ne moremo se samo pritoževati, da imamo ogromno živilskih odpadkov, če pa ne vemo, kako jih je treba na pravilni način zaužiti. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kumpola Natri za SND. Gospa Kolard, seveda računamo na vas zlasti v povezavi z evropsko digitalizacijo. Potrebujemo hitro povezljivost, petk za nova delovna mesta in za boj proti podnebnim spremembam. Povezljivost je seveda zelo pomembna. Potrebujemo tudi umetno inteligenco. Upam, da boste tudi urejali za zakonodajo digitalni enotni trg, tudi zato, da bomo zaščitili zasebnost, potrošnike in delavce, ne samo trg. Trg ni tisti, ki mu lahko vse prepustimo. Imam dve vprašanji. Ali boste brezpogojno spodbujali dostop do hitrih povezav za vse in povsod, in ali boste spodbujali zaupanje v digitalizacijo za potrošnike in delavce. Potem pa še drugo vprašanje, ali boste predlagali novo zakonodajo glede gostovanja v tujih omrežjih, ki se bo seveda eh, končala čez nekaj let, se pravi ta trenutna zakonodaja. Gospa Gular. Um, Gospa poslanka glede 5G. <clears throat> tukaj ni nobenega dvoma. Komisija na vsak način želi čim bolj pomagati pri opremljanju naših držav. To je pomembno za državljane in za podjetja. Sveda ob spoštovanju vseh pravil za javno zdravje. Vse to bomo postopoma ocenevali. Ampak digitalizacija je zelo pomembna in um, tudi vrzeli tukaj, se pomeni, če si nekje na podeželju, potem si daleč geografsko, ampak tudi uh, digitalno si daleč, si bolj izključen, ker nimaš tako dobrega interneta. 2018 um, eh, je imela samo 53 eh, odstotkov um, ljudi na podeželju, ki so imeli široko pasovno in um, še manj, ki so imeli zelo, zelo um, dobro internetno povezavo. Uh, to je velik problem za podeželje. To je pomembno za družbo in za gospodarstvo. Skratka, bomo v Evropi poskušali pospešiti naložbe v ta sektor. Sveda pa moramo kombinirati uh, konkurenco z zakonskimi predpisi. 3 milijarde evrov so na voljo za CEF na tem področju, tako da bi pokrili glavne gospodarske akterje, šole in pa bolnišnice in podobno, potem pa so tukaj še drugi koridorje za povezljivost, ki so tudi pomembni. Sama sem tukaj odkrila neko pobudo, s katero bi pomagali županom, da ponudijo brezplačno spletno povezavo s pomočjo EU, potem pa mednarodne cene. Pri gostovanju v tujih mrežjih smo marsikaj naredili v Evropi in to ljudje cenijo. Ljudje, Eh, menedžerji, šolari, vsi to ocenijo. To je koristno za marsikoga. Bomo videli, kaj se bo tukaj zgodilo. Bomo sprejeli potrebne ukrepe, da bo to še naprej koristno, da bo gostovanje v tih mrežjih še naprej pozitivno. Uh, ampak moram stvari še bolj podrobno pogledati, predem, da poda še bolj konkreten odgovor. Hvala, sedaj pa še dopolnilno vprašanje. Politična zaveza je seveda najbolj pomembna v tej fazi gospa kandidatka, vodili boste tri generalne direkcije, enotni trg, industrijo, MSP, vesolje, digitalizacijo. Digitalizacija mora biti seveda tudi v ospredju vašega dela, kajti sedaj zaostajamo v najpomembnejših sektorjih. Manj kot tri odstotke vseh vlog, naprav, ustvarj je ja, Evropska unija. Se pravi, res zaostajamo, nikoli ne bomo digitalni prvaki, če bomo nadaljevali s tem ritmom. Zanima me, koliko dni v tednu boste posvetili digitalizaciji, koliko vesolju in kako, koliko rasti, se pravi, kako boste razporedili svoje delo. C'est une question délicate parce que... To je kočijo vprašanje, kajti ta portfelj se lahko zdi zelo obsežen. Imamo dva GD-ja, potem enega moramo še um, ustvariti na novo, torej dva dojenčka že imamo, še tretjega pa že čakamo. Um, pri digitalizaciji se v Evropi soočamo s tveganjem, da nas bodo drugi prehiteli pri digitalni Evropi bo treba marsikaj narediti. Sedaj tukaj ne morem reči, kaj vse, kajti sedaj bi uh, delovala predvsej abstraktno. Ampak sem pa globoko prepričana, digitalizacija našega gospodarstva mora koristiti industriji, upoštevati moramo kulturo in prav tako moramo to združiti še zelenim načrtom, kajti podjetja um, tudi mora postati bolj zelena ampak obenem mora biti to povezano z digitalizacijo. To je ne mogoče ločevati. Sedaj lahko zelo abstraktno govorim, ne vem, koliko časa bom za kaj porabila. Ampak, gledajte, nikoli uh, se ne bojim, da bi trdo delala. Bila sem že v Bruslu, imam odlično ekipo tukaj. In v zadnjih dneh um, mislim, da vam ne bi rada povedala, koliko časa smo delali, ker potem v bistvu ne bi spoštovali več um, direktive za um, delovni čas. Sedaj pa bom dal besedo predsedujoči odbora ITRE. Čaka nas naslednji krok vprašanj. Najprej bom dala besedo Ivanu Štefancu za ILS. Izvolite. Chair. Hvala za besedo, predsedujoča. Draga gospa kandidatka, tukaj sem. Upam, da me vidite. Draga gospa kandidatka, mislim, da moramo biti zelo strogi glede načel, ki urejajo prosti pretok storitev ljudi in kapitala. Vem, da ste tudi spostavili pomembno storitev. V realnosti ta načela ne delujejo najbolje v praksi samozaposlen arhitekt iz Luksemburga, recimo hoče oditi v Francijo in to lahko stori brez težav, ker se temelji na vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. Če pa želi ta posameznik sabo prines, pripeljati nekega delavca, je to nemogoče. kajti se to mora izpolniti še ogromno pogojev, tudi glede same napotitve. In mora tudi izpolniti res ogromno obveznih zahtev. Zato je to misija nemogoča. Po mojem mnenju v praksi v tem primeru prosti pretok ne deluje. Zanima me, kako boste odpravili upravno breme, tako da bo enotni trg deloval tekoče tudi v praksi. Hvala, gospod poslanec, da ste uh, predstavili primer iz poklica. Če si pogledamo statistike pri teh kršitvah, vidimo, da je pogosto problem v neizvajanju prostega pretoka za regulirane poklice. Uh, to niso enostavna vprašanja. Naše države imajo določene tradicije, to je pozitivno. Uh, ljudje želijo biti prepričani, da ko bodo pravili določen poklic, da bodo imeli ustrezno izobrazbo in um, da če boš najel arhitekta, da bo hiša stala. In pravi, da se zaupa um, temu sistemu na celani ravni, bolj kot pa sosedom, um, čeprav že dolgo časa gradimo Evropo. Kako to preseči, moramo razmisliti o tem. V zadnjih letih se je komisija odločila, da bo sistematično začela izvajati direktivo o poklicnih kvalifikacijah. To je morda dobro. Včasih je treba bolj um, se usredočiti um, na določene sektore, kajti kot pravite, res je, prosti pretok um, mora biti dejstvo. Govorimo o štirih svoboščinah in to um, moramo vse poštevati. Lahko to storimo preko um, postopka zaradi kršitve, potem preko dialoga na različne načine lahko uspemo. Včasih um, je tudi korporatizem problem po državah. Nekateri mislijo, da je to pač um, um, samo njihovo in potem želijo to na vsak način zaščititi. Uh, je pa treba vedeti, kaj je smiselno in kaj je pretirano. Potem pa ste imeli še nekatere uh, obrazce, ki jih ima po državah in kjer se to uporablja. Glejte. Um, nekatere stvari so tudi izven mojega portfelja, tudi Nikola Šmit eh, za zaposlovanje se bo ukvarjal s tem. Nova agencija za zaposlovanje bo tudi uh, odgovorna za to in mislim, da mora biti njihova prioriteta točno to področje, tako da bi poiskali ustrezne rešitve za vse, um, ki se želijo ukvarjati z določenim poklice. Še dopolnilno vprašanje, gospod Štefanec, hvala za ta odgovor, gospa Gulat. Mislim pa, da je to tudi povezano z dnevnim bojem proti birokraciji in proti temu, da umaknemo vse upravne ovire. Zlasti pa je to najbolj kočljivo na področju storitev. Zanima me, kako boste vi ukrepali, kako boste postopali na področju storitev, da bomo imeli čim manj ovir. Moramo narediti tudi korak od zakonodajnega okvira. Vem, kaj boste storili? Boste ponovno odprli in prenovili direktivo o storitvah oziroma ali boste zahtevali uradno obvestilo glede storitev? Ta razprava kaže na to, da imamo različna mnenja o tem, zakaj gre. Nočem odpirati te razprave, ki bi vzbudila veliko različnih mnen. Ne morem vam dati samo osebnega mnenja, kajti ko delamo v kolegiju in komisiji, moramo spoštovati tudi drugih, zato vam eh, ne morem podati osebnega mnenja. Delovali bomo skupaj, kajti tudi to je stvar notrnega trga. Gre za to, da poiščemo ravnovesje. In lahko vam zagotovim, da bo javno mnenje um, se odzvalo na najslabši možni način, tako da kaže s prstom na drugega, na enega, drugega in tako dalje. Torej, mi moramo oblikovati skupaj, kako želimo delovati. Sedaj pa dajem besedo gospodu Pompartu za Gue. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moram povedati, da se strinjam eh, s kolegi, ki pravijo, da je vaša kandidatura z etičnega vidika zelo sporna. Sedaj pa še vprašanje v zvezi z eh, industrijo. Verjetno se strinjate s tem, ko pravimo, da se moramo posvetiti. Uh, okoljski preobrazbi. Evropska unija je izgubila ogromno delovnih mest in veliko delovnih mest je ogroženih zaradi ekološke preobrazbe, kot je meteorologija, je klarstvo. In eh, do tega pride tudi zaradi združenja različnih družb, kot je primer Alstoma in tako dalje. Zanima me, kakšna je vaša strategija, na področju industrije, kakšni bodo konkretni koraki in če ste za uvedbo okoljskega mejnega davka in kako boste vi zagotovili našo neodvisnost in če boste omejili dogmo svobodne trgovine in svobodne konkurence. Najlepša hvala, gospa Golar. Gospod poslanec, industrijska politika bo ena od prioritet te komisije, še posebej pa moja prioriteta, če me boste potrdili za to področje. Zakaj? Kaj ti, če želimo ozelenitev in digitalizacije tega ne moremo storiti mimo industrije. In če želimo obdržati delovni, delovna mesta, sedemo tukaj še kmetijstvo in tudi druge stvari, imamo znanje in kulturo v Evropski uniji, ki jih moramo ohraniti. Kako to storiti? Ekološki in socialni davek, to je omenila predsednica von der Leyen, do sedaj so bila ta vprašanja tabu to vprašanje je treba preučiti, kajti veliko vrednostnih verig ima so verige, ki vključujejo uvoz in izvoz. Če uvedete davek, vendar pa uvozite ogromno del sesta, sestavnih delov, potem hm, boste tudi prizadeti. Torej, moramo pogledati tudi pravila STO. So ta pravila še vedno aktualna, vse to je treba pogledati. In odpraviti državno pomoč. Mislim, da imamo način delovanja, ki sem ga opisala tudi v moji poslanici. In to je, da imamo sektorje, kjer je treba vložiti ogromno javnih sredstev, če je to potrebno povezen, avtomobili, vodikove celice in tako dalje to moramo storiti na, z javnimi sredstvi in seveda k temu pritegniti tudi zasebni sektor. Bomo tako spremenili državno pomoč, da um, bi lahko pomagali vsem podjetjem, ne vem, um, če bi tako šli predaleč. In še zadnje. Dogma je stvar eh, veroizpovedi in vere, sama se bom sredotočila samo na moje delo. Euh, Najlepša hvala za odgovor. Vaš odgovor se mi je zdel malce ne natančen. Mi tukaj um, opravljamo zaslišanje vas. In eh, vi se izgovarjate na to, kaj bo storil kolegi. Mi nam, nas zanima, kaj boste storili vi. Danes seveda je dogma stvar vere. Zanima me, kako boste delovali v odnosih z drugimi državami, kot so ZDA, Kitajska, ki imata pač svojo trgovinsko strategijo, industrijsko strategijo, mi pa tem, delujemo na podlagi svobodne trgovine, svobodne konkurence in to nas pelje v pravo katastrofo tudi iz okoljskega in socialnega vedika. Zato prosim, da delate za strategijo, da bi načrtovali za določene industrijske panoge, da bi lahko te rasle v Evropi, da bi lahko ohranili naše znanje, da bi zavarovali interese eh, naših zaposlenih in naše industrije, da ne pozabimo na ta pomembna okoljska in socialna vprašanja. Najlepša hvala. načeloma se strinjam z vami. Kitajska je sprejela svojo strategijo. In zaradi tega je komisija tudi oblikovala strategijo, ki kaže na to, da obstaja določen zavest, ki je prej ni bilo. In to je, da se zavedamo tega, da se soočamo z tekmeci, ki so tudi partnerji, istočasno, ko gre za okoljska vprašanja, istočasno pa so veliki tekmeci. Torej, nimamo nobenih otvar glede tega. Sedaj pa naša naloga in to je, da poiščemo evropsko pot in ta mora biti primerna za svet, v katerem živimo. Ne, ne moramo samo gledati, kaj delajo v ZDA, kaj delajo Kitajci. Vem, mi moramo pogledati, kaj delamo mi. Za, v Evropi gre za odprtost. Ostati moramo odprti. Vidim vaš telesno govorico mi moramo ostati odprti, vendar pa ne smemo biti razoroženi in nepripravljeni. Na to se moramo sredotočiti. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Kamerevert za SND, imen odbora za kulturo. Hvala za besedo se bom navezala na vprašanje moje kolegice Sabine, kajti vaš odgovor me ni prepričal. Zanima me, kaj bomo storili sedaj z novim zakonodajnim okvirom, zlasti na področju filma in televizije, ki povezujete tudi našo družbo in dajete kulturno razsežnost celotni družbi. V pisnem odgovoru omenjate audiovizualne medije samo enkrat in tudi samo takrat, ko govorite o tem, da je treba izvajati evropsko zakonodajo in poskrbeti za to, da bodo združa, Združene države Amerike to tudi storile. Kot nova komisarka pa morate imeti neko zamisel o tem, kam se bo vse to razvilo. Omenili ste tudi akt o digitalnih storitvah in res bi si želela, da spodbujamo filmsko in televizijsko industrijo v vseh njegovih oblikah. Najlepša hvala. Euh, hvala, gospa poslanka. Ja, lepo, da se vračamo na to temo. Ne bi želela ustvariti vtisa, da me kultura sploh ne zanima. To bi bilo napačno reči. Eh, tudi kulturna razlikost me še toliko bolj zanima. Kaj je sploh Evropa? v celoti. Ogromna raznolikost na majhnem ozemlju in pa možnost, da se ta ustvarjalnost skrepi preko medsebojnih vplivov. Torej, kot prvo, kulturna krajina je zelo ključna. Um, prva sem, ki to pravim, nikoli ne bi tega zanikala. Tukaj nimamo veliko časa, v marsičem se pogovarjamo. Ampak, gledajte, ne želim ustvarjati vtisa, da me to ne zanima. Potem audiovizualni sektor. Ta se sooča z digitalno preobrazbo, um, tako kot druge industrije, ampak sploh je tukaj še specifično vprašanje platform in pa radiodifuzije ter pa avtorskih pravic in tako dalje. Vse to potem prinaša zelo krhka ravnotežja v zadnjih letih. In ja, raznolikost je zelo ključna. Potem pa ustvarjalna Evropa. Kar se tiče medijskega programa, mislim, da predstavlja eh, polovico omenjega proračuna. To je bil uspešen program. Različni ustvarjalci delajo skupaj in podpiramo veliko filmov. Ko sem šla v kino, sem vedno videla ta dolg seznam eh, mest, eh, kjer se bojimo za to, da kultura pride do številnih mest, ne samo v prestolnice. Vse to je zelo ključno Um, torej ta podpora za filme, kot tudi za serije. Uh, nekateri filmi so tudi prejeli mednarodne nagrade, potem ko smo jih podprli in to je odlično. Potem, kako bi lahko stvari še izboljšali, glede ustvarjanja Evrope in pa medijev. Ja, to je res razdeljeno na dva dela. Uh, med moj GD in pa GD Marije Gabriel. Ampak bomo poskušali delati skupaj. Eh, njene izkušnje so dragocene, kot je ona že v preteklosti delala z vami in upam, da bomo napravili še korak dlje. Uh, eh, yeah. Pa še dopolnilno vprašanje. Hvala za to pojasnilo in za ta odgovor, ampak dejansko na moje vprašanje sploh niste odgovorili. Vprašala sem vas, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli in kakšne konkretne ideje imate, da boste spodbujali audiovizualni sektor kot kulturni dejavnik v Evropski uniji in kako mu boste dali tudi določeno težo napram ZDA ki se vedno uveljavlja z svojimi akteri. Prosim, bodite konkretni. Ali imate kakšne zamisli, dejali ste namreč, da se moramo o tem seveda pogovarjati, ampak verjetno pa imate nek uh, širok pogled na to. Merci. Hvala. No, da sem bolj neposredna. gotovo ohranjanje raznolikosti majhnih akterjev napram velikim um, multinacionalkam in ki imajo veliko sredstev. Glede, tukaj se načeloma čisto strinjam z vami. Načeloma ni nobenega dvoma, bojujemo se za raznolikost, jasno. Ampak sami ste rekli, kakšna je sedaj konkurenca. Sama gledam svet, kot je. Evropo, kot je. Uh, z nekaterimi sektorji se do sedaj nisem ukvarjala gledajte, um, ne morejo sedaj kar reči, da ko bomo prišli tja, da bomo prepričali penetracijo velikih platform. Um, gremo v to smer, da bi čim več naredili za um, boljšo situacijo, ampak ne moremo česar obljubiti. Ne morejo sedaj reči, imam uh, čarobno paličico in tako tudi bokom komisarka. Tega sedaj ne morem reči. Uh, Hvala za ta odgovor, sedaj pa dajem besedo gospodu sparem tako, oziroma gospe sparem tak. V imenu zelenih, prihaja pa iz odbora Imko, izvolite. Hvala za besedo. Gospa kandidatka, hvala tudi za vse odgovore. Nova predsednica komisije je dejala, da bomo imeli nizkooglično gospodarstvo in da bo tudi naša industrija temeljila na krožnem gospodarstvu. Če hočemo to spodbujati, bo treba seveda oblikovati tudi določene pobude za ozelenitev našega gospodarstva. Poleg tega me tudi zanima, ali boste prenovili direktivo o javnih naročiljih. Poleg tega pa me tudi zanima, ali boste uporabili tudi določena merila v javnih natečajih glede izpolnjevanja okoljevarstvenih in družbenih zahtev. Ja, v to smer želimo iti. Gotovo. Predvsem želim posredovati danes naslednje sporočilo. Če mi boste zaupali um, kot kandidatki za komisarko, upam, da bo lahko potem komisija naredila um, korak naprej pri ozelenitvi, greening in moramo porabiti škatle za urode, ki jih imamo na voljo. Torej, tukaj imamo že določene vzvode, oblasti in um, imamo tudi kar nekaj denarja. Potem, če si naprimer nekdo, ki sprema odločitve, gledajte, um, cena seveda tudi pomeni nekaj, je pomembna voljivci potem eh, sprašuje, zakaj ste tratili javni denar, uporabili ste um, napačne kriterije, niste poštovali cene. Torej, ja, tukaj so različna merila, ampak mi storimo vse, kar v naši moči. Zato sem pregovorila o socialni, solidarni uh, ekonomiji. Um, ehm, ozelenitev um, ehm, ni samo ena stvar, moramo gledati vse horizontalno. Uh, treba poštevati um, vse tiste, ki delajo na drugačen način, bolj socialni, bolj okoljski način ali pa um, se zauzemajo za um, enakost med spoli in tako dalje. Vse to je treba poštevati. In potem je tukaj še um, um, javni razpisi. Potem okoljski kriterije, to že obstaja, tudi socialne kriterije. Komisija mislim, da ima tudi programe za usposabljanje oseb, ki spremljajo odločitve o teh stvarih in potem lahko počasi gremo naprej. To je eno izmed orodij, ki jih moramo začeti uveljavljati še bolj. Hvala. Pa še dopolnilno vprašanje. Treba pa je tudi upoštevati omejitve naših finančnih sredstev. Zanima me, kakšne nove zakonodajne predloge boste sprejeli za ojačitev krožnega gospodarstva v Evropski uniji. Ali boste tudi zastavili cilje z kazalniki, s katerimi bomo spremljali naše napredke v okviru Evropskega semestra? Gospa Golard. Je... Ja. Hvala. Ja, v naslednji finančni perspektivi so dodrejena določena sredstva. Eh, prej smo že o tem govorili s kolegi. Eh, ne vemo čisto točno, kakšna bo ta finančna perspektiva. Sedaj se še bojimo za številke. Um, finančno še ni vse jasno in kot sem prepovedal italijanskemu poslancu, prav tako potrebujemo drugačen način razmišljanja, tudi glede krožena. Mislim, da sedaj počasi bomo prišli do um, preskoka, ko bodo um, podjetja in rentabilna in solidarna oboje. Uh, ne da um, gredo um, samo v eno smer. Torej, da ja, so solidarni, ampak tudi ob enem nekaj zaslužijo. Glejte, če zmanjšujemo um, tratenje, potem lahko tudi bolj um, uporabljamo okrožene, ampak to so zelo kompleksna vprašanja. Prej sem se pogovarjala z uh, uh Virginijusom, kolegom, ki se bo kvarjal z okoljem um, in je zelo um, odločen, uh, in mislim, da nam bo vsem pomagal pri tem, da tudi upoštevamo um, to, kar zahteva mladina. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Tlabajevi za poslansko skupino Renew Europe. Hvala za besedo, gospa kandidatka, draga Silvi. Res sem vesela, da imamo to priložnost, da se s tabo pogovarjamo v Evropskem parlamentu. Na začetku si omenila najhujše cilje, s katerimi se bo Evropska unija morala soočiti v naslednjih letih. Skupna evropska industrijska politika. S njo bomo morali tudi odpraviti prepreke na enotnem trgu. Sama sem se s tabo o tem že pogovarjala in vem, da hočeš obrati strateški in pragmatičen pristop. Ja, potrebujemo evropski pristop, ki temelji na vsesplošnih evropskih interesih, brez razlik. Vem, da lahko pravzaprav sama zgradiš tudi mostove ali boš to počela tudi v naslednjih petih letih tudi v povezavi z industrijsko politiko. Kako boš pomagala evropskim podjetjem, pa ne prihajajo iz Češke, Francije ali Belgije, da bodo imeli koristi od enotnega trga? Gula. Gospa Gular. Hvala lepa, gospa poslanka, draga Martina. No, sedaj pravi, da se pogovarjava um, italijansko, sicer ne govorim češko, ampak redo bom šla nazaj na francoščino. Vem, ko poslanci pravijo, gledajte, um, ne želite, kaj boste storili. Sama vedno um, igram um, ekipno, tudi ko sem bila v parlamentu, sem to počela. Torej, imam določena mnenja, ampak gledajte, tukaj imamo ekipe, poročevalcev, tukaj ali pa kolegi v komisiji, vedno treba poštevati tudi druge. Če bomo tukaj nekaj. Um, na široko govorili, potem pač morda ne bomo um, čisto verodostojni. Omenili ste um, te razlike med vzhodom in pa zahodom. Um, delal sem predsednikom eh, Prodijem, ko se je zauzemal za širitev v takratni komisiji in sam je dejal, da je njegova komisija komisija širitve. In takrat je bil poseben čas za Evropo. Takrat se je mi zdelo, eh, eh, da bo šli naprej, vse je šlo v smer svobode, potem imeli smo ravno kar združeno Nemčijo, vse se je mirno eh, končalo, potem tudi v večini vzhodnoevropske države šlo kar v redu, dokaj um, miroljubno, potem imamo še veliko osebnosti, Vaclav Havel in podobno. Potem nekaj let poznaje pa se zdi, da v bistvu se tukaj trgamo med seboj, torej da je vedno več um, razkola. Um, seveda glede pomembnih vprašanj, zaposlovanja, podjetij in tako dalje. Ampak moramo iti naprej v novo poglavje. Kot sem že prej dejala in tudi poslanci so to že večkrat omenili, sedaj se soočamo z zelo hudo konkurenco, um, ki ne želijo spoštovati pravil in standardov. In sedaj mislim, da nima smisla, da smo mi med seboj razdeljeni. Seveda bom nadaljevala to, kar počnem pri industriji, pri kulturi, pri 5G, pri notranjem trgu, pri vseh teh področjih. Kot uh, gospod Buzek, eh, gotovo, koga zanima tudi preobrazba um, nekaterih industrij. Skratka, upam, da bomo čim bolj ekipno sodelovali v prihodnosti. Še dopolnilno vprašanje, sedaj, če kaj imate. Evropska industrijska politika je tudi povezana z inovacijami in raziskavami in seveda rezultate je treba potem tudi uresničiti. Omenili ste srednjo in vzhodno Evropo. Globalni satelitski navigacijski sistem ima sedež v Pragi in bo postal evropski prostorski program za svojo agencijo. Res je, da bodo sedaj pristojnosti te agencije večje, ampak nima večjega proračuna. Kako bo se poskrbeli za to, da bo ta agencija lahko izpolnila svoj mandat na področju vesoljske politike? Hvala. Gospa Gular. Hvala, da ste omenili tudi vesolje in pa to agencijo v Pragi. To je tipična tema, kjer vidimo, da če bomo dobro investirali in če bomo šli naprej, potem bomo ohranili tehnološko prednost. Vesolje je ključno tudi za množične uh, podatke, big data in pa se dostop do številnih podatkov. Vse to uporablja tudi v naših pametnih telefonih vsak dan. To je pomenilo tudi za kmete, če želijo bolje napovedati um, vreme in potem ustrezno načrtovati žetov in donos. Vse to je zelo pomembno vprašanje. Kaj lahko storimo pri proračunu. Spet bo to tudi odvisno od MFF-ja, ampak se bom pojevala za to, da bo ta proračunska vrstica čim boljša. Potem je pa upravljanje pri vesolju zelo kompleksno. Imamo dejansko agencijo za vesolje. Um, in potem še um, Evropsko vesolsko agencijo, v Parizu to pa je mednarodna agencija in to je drugače. Torej, to je precej kompleksen kontekst, eh, bomo videli, kaj bo s tem, nekateri bodo morda za eno ali nekateri bo za drugo, ampak na vsak način želim, da bo ta agencija imela na voljo zadosti sredstva. Um, ok, now. Dobro, pa še čisto na koncu. Kristjan Iller za ILS, e prihaja pa iz odbora ITRE. Gospa Kolar, odgovorni boste za tri ključne generalne direktorate: za obrambo, za konek, povezljivost in za rast. Gospodarsko rast. Sveda potrebujemo ženskega Herkulesa za takšno ogromno delom za takšen podvig imamo recimo kibernetsko varnost, strateški načrt za vesolje, poleg tega boste tudi odgovorni za Galilejo, Kopernikus, za EGNO, za Evropski obrambni sklad. Se pravi, res imate ogromno dela in zdi se mi, da bo to res preveč za vas. Kaj si vi mislite? po mojem mnenju, boste morda malo razkosani. Po eni strani boste tudi eh, vključeni v sam sodni postopek, po drugi strani pa boste imeli toliko dela tudi pri komisiji. Res upam, da so te obtožbe neresnične, ampak vse to bo tudi vplivalo na vaše delo, na delo, ki je povezano z ključnimi izzivi Evropske unije. Tu nismo spostavili samo mi, ampak tudi naši državljani. Ne gre samo za politično vprašanje in na to vprašanje boste morali odgovoriti. Izvolite, gospa Golard. Hvala, gospod poslanec. Ja, več vprašanj se je približno našlo na to. To, kar pravite, je legitimno želite preveriti, ali um, je kandidat pred vami ustrezen za funkcijo. Sama ne bom sedaj dejala, da sem super um, ženska. Ampak gledajte, gospa von der Leyen je zastavila takšne portfelje in tudi ona je sama odgovorna za vse teme, s katerimi se bo ukvarjala komisija. Gospa Vestager bo usklevala številna področja gospod Dombrovskis tudi. In vsi imamo pač um, veliko nalog. In gospod Timermans, izvršni podpredsednik, uh, bo še sploh imel um, ogromno nalog. No, kot sem že prej dejala, predvsem je tukaj posodobitev industrije in pa digitalizacija. To je medsebojno zelo povezano, zato lahko napravimo kaj, česar prej nismo mogli. Sveda se bom tukaj uh, povezala z uh, direktorati, službami, ampak gledajte, nismo sami v tej zgodbi. Sam bom tukaj komisarka, upam, da, ampak eh, želim, da povezujemo vse, da lahko torej um, zagotovimo vzvode in zato potrebujemo podrobnosti. Pred nekaj časa sem delala skupaj s kolegi, gledajte, um, v preteklosti, naprimer, smo napravili celo finančno reformo, vse skupaj je bilo zelo, zelo zapleteno, imeli smo finančno krizo, v tistem času več let se ni nič dogajalo, imeli smo ta light touch, torej ponostavljen pristop, potem pa smo finančno um, regulirali um, naš trg. Sama ne rečem, da sem bolj sposobna kot pa kdo drug, tudi sama ima samo 24 ur, ampak znam pa dobro uporabiti te 24 ur na dan. Uh, gospod Eler, kot pravijo v nemščini. Uspelo nam bo. Zeller, a follow-up question. Še dopolnilno vprašanje. Mm, no, thank you. Ne, hvala. So, uh, thank you very much. Najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam za vsa zastavljena vprašanja. Sedaj pa bom dala besedo ponovno gospe Kolar, da nam pove še nekaj sklepnih misli. Na voljo imate pet minut, izvolite. Se pričujem. Eh, gospa predsednika, eh, gospe in gospodje poslanci, vedno mislim na te, ki ste tukaj. Če ste imeli zadosti potrpežljivosti, da ste še vedno tukaj. Tri pripombe za konec. Kot prvo, Ta zaslišanja so lep primer demokracije. Eh, v nekaterih sistemih tega sploh ne poznajo, ehm, naprimer, ko gre za ministre ali kaj podobnega. Sedaj vi odločate o tem, ehm, tega se zavedam, sem pa vesela, da smo lahko pravili to razpravo. Tudi z tistimi, s katerimi se morda ne strinjam ehm, in imamo drugačne zaveze. In to je bila vsebinska razprava. Predvsem smo videli, da bo komisija torej pod nadzorom Evropskega parlamenta. Res upam, da boste ocenili eno osebo, um, ki ima določeno pot, uh, svoje pluse, svoje minuse, priznam, ima tudi svoje um, pomankljivosti, gospodje Dje, lahko tudi kaj uh, obžalujemo, na kaj smo lahko ponosni, vi lahko razsvojate vsem tem. Potem naprej, predvsem ste želeli preveriti mojo um, neoporečnost in tudi tukaj boste poskrili za to, da vsega, Eh, bo davkoplačevalski denar smotrno uporabljen. Povedala sem dejstva um, in pa pravna dejstva, tudi tukaj imate lahko svoje občutke o tem, ampak gledajte, rada bi spregovorila o načelu, domnevi o nedožnosti. To je tudi zapisano v listini o temeljnih pravicah, kjer piše, um, kje so naše skupne pravice. Če se boste odločili, da mi zaupate, um, se zavezujem k temu, da bom tako kot 30 let eh, delala v interesu Evrope z različnimi ljudmi, v drugačnem okolju, ampak vedno z enim in istim ciljem. To pa je splošni interes Evropske unije. Evrope. Um, preden nekdo postane komisar, gre v um, um, Luksemburg na sodišče in tam zapriseže, um, torej, da bo deloval neodvisno in nepristransko. Če um, me boste dali možnost, da zaprisežem, potem um, sedaj lahko rečem, da bom spoštovala to zavezo v vseh možnih dejavnikih. In še nekaj za konec. Zastavili ste številna vprašanja glede številnih eh, širokih področji. Eh, očitno uh, bo do naloge za komisijo zahtevne. Moramo še ukrepiti prizadevanje za vse. Kot je povedal gospod Bombar, sedaj imamo določen model razvoja ki je utemeljen na ogliku, na potrošništvu, na porabi in pa določenem um, stilu življenja, kako se vozimo okoli, kako jemo, kako proizvajamo. In vse to je tudi potem uh, povezano s podnebnimi spremembami in, in pa razvojem tehnologije. In gledajte, um, torej. Uh, več uh, desetletij, stoletij smo imeli srečo zaradi planeta, čisto mirno smo živeli in to nam je bilo čisto všeč. Eh, bilo je kar udobno, ampak eh, geopolitična situacija se je spremenila in tudi demografska slika je zelo bistvena z tega vidika. O tem sicer nismo govorili. Bomo poskušali doseči to preobrazbo, če mi boste zaupali, to bo globoka preobrazba. In res um, se moramo ponižno lotiti tega izziva s pomočjo vseh. V nečem sem prepričana glede parlamenta. Um, vi ste motor integracije um, skupaj s komisijo. Nekatere države so že tudi, ampak um, oni bolj mislijo na lokalne um, interese, um, torej um, včasih manj mislijo na celoto. Ta svet je nevaren, mednarodni sporozumi so um, včasih ogroženi, postavljajo pod vprašanje, naprimer žanski sporozum, potem podnebne spremembe, pariški sporozum, sedaj v svetu manj sodelovanja in je svet morda bolj nevaren, kot pa smo si mislili še pred nekaj časa. Uh, kultura tudi ni vedno nekaj samoumevnega in sedaj si ne smemo delati iluzij. Moramo si zavihiti rokave. Kot poslanka sem vedno želela presegati meje, tudi eh, meje držav, meje strank eh, in pa metalne meje med vzhodom in zahodom ali pa severom in pa jugom. Vse, s čimer smo se ukvarjali v zadnjih letih in bomo poskušali nadaljevati presegati te meje. In um, evropska družba niso neke skupine, ki so ena proti drugi. Ne želimo graditi mostove med seboj in se razumeti. To je Evropa. Evropa je dialog in tudi kompromis. Tako da na določene točke rečemo, ok, nisem vsega dobil, um, um, ampak lahko pa um, dosežem najboljše, kar je možno. Um, žal mu ne je povedal nekaj dobrega. Um, če združimo ljudi, potem um, ne bo sporo med državami. Tudi um, Ursula von der Leyen um, pravi nekaj podobnega, torej, da bomo združevali, povezovali ljudi um, skupaj z vsemi komisarji, če mi boste seveda zaupali to funkcijo. Hvala. Now for, uh... Hvala. Sedaj pa bom dala besedo še gospede Sutr. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila tudi gospe kandidatki za vse odgovore in tudi za to razpravo. Res je, vaš portfelj je zelo celovit in zato smo morali tudi sodelovati z različnimi odbori pri tem zaslišanju. Moram povedati, da z odbori zelo dobro sodelujemo in zato nam je uspelo celotno zaslišanje tudi zelo dobro pripraviti. Rada bi se zahvalila tudi sopredsedujoči, gospe Valjan, pa tudi predsedujočema odboroma Juri in Kult. In čisto na koncu bom dala besedo še moji sopredsedujoči. Res tudi zahvali z moje strani, sedaj pa še nekaj besed o samem postopku. Kasneje bomo imeli še sestanek s koordinatorji obih glavnih odborov, odbora ITRE in IMKO. In seveda ocenili bomo, kako se je kandidatka danes odrezala. Pri tem pa bomo upoštevali seveda splošne kompetence, zavezo Evropski uniji in tudi neodvisnost ter integriteto najlepša